we will start our, uh, first Dragi člani, začeli bomo z prvo sejo našega odbora v tem letu. Upam, da ste preživeli lepe božične praznike in da ste se lahko naspali, najedli, se srečali s prijatelji in eh, družino. To upam zato, ker nas čaka izjemno težko leto tako da upam, da bomo lahko delo upravili tako kot lani. Morali bomo delati intenzivno, če želimo doseči rezultate, ki jih moramo. Hvala lepa, da ste prišli na naš sestanek in čeprav razumem, lahko tudi sprejmemo dnevni red brez kakršnih koli sprememb. naj povem, kakšen je današnji jezikovni režim. Na voljo so vsi jezike razne finščine, tiščine, hrvaščine in galščine. Prav tako naj povem, da gospod Česlav Koko. Jezika R, ne vem, če je tukaj gospod Čislakov bo nadomestil gospoda Krasnodebskega kot eh, polnopravni član odbora Empl, gospod Krasnodebski bo ostal v družini, ampak kot eh, nadomestni član. Prav tako naj povem, da bo gospa Rosa Esera Sveragut. Ste vi prisotni? Ne bo postala nadomestna članica odbora za zaposlovanje, je pa tudi podpredsednica odbora za peticije. In še tretje sporočilo, kar se zadeva agendo za nove spretnosti, to naj bi sprožili v mesecu maja 2016 agenda bo spodbujala dolgoročno vlaganje v ljudi od eh, poklicnega izobraževanja, visokega izobraževanja preko digitalnega in tehničnega usposabljanja, s katerim naj bi posredovali življenjsko pomembne spretnosti za ljudi in eh, družbe. S tem se bo se ukvarjal tako odbor za kulturo, kot tudi odbor za zaposlovanje. Organizirali bomo tudi skupno sejo z komisarko Tyson z izmenjavo mnen na to temo dne 18. aprila 2016. To je datum, ki si ga lahko takoj zapišete v koledar. Gre za naslednji korak pri digitalizaciji. lahko tudi potrdimo. Zapisnik se je 10. novembra, ni nobenega ugovora, potem smo že prišli do četrte točke dnevnega reda. Pozdravili smo že novo predsedstvo. Z nami je gospod eh, Ašer, nizozemski podpredsednik vlade in minister za socialne zadeve in zaposlovanje. vam blagamo veliko upanja in tudi eh, v nizozemsko predsedstvo, tako kot smo ga vlagali že v luksemburško predsedstvo in upamo, da bo se dosegli nekaj zelo dobrih rezultatov. Se pa bomo prisluhnili kar vam, saj si obetamo dobro sodelovanje z vami. tako da upamo, da bomo lahko eh, bistveno predovali kljub temu, da je Evropa kot tudi države članice v težki situaciji. Gospod Ašer, izvolite. Pa lepa, gospod predsednica, spoštovane članice in članje Evropskega parlamenta, gospod in gospodje, bili so najboljši časi, bili so najslabši časi. Bil čas modrosti, bil čas norosti. Bil čas norosti bila je doba vere in doba nevere. Čas svetlobe in čas teme. Pomlad upanja in zima obupa. To so seveda znamenite uvodni stavki poveste o dveh mestih časa eh, Dickensa. Gre za zgodbo, ki se dogaja v francoski revoluciji konec 18. Eh, stoletja. Te besede bi lahko zapisali tudi kot zdravico za leto 2016. Dejansko živimo v času, kjer smo eh, priča razcvetu zagonskih podjetij, hkrati pa razmahu brezposelnosti. Imamo veliko možnosti, hkrati pa so priložnosti zelo redke. To je doba, v kateri tehnologija narekuje naprede, hkrati pa smo ujeti v vrtincu navzdol. Smo v času, ko je družba bolj civilizirana kot kdajkoli prej, še vedno pa smo priča nedostojnemu zaposlovanju. Ta zdražljica ne pomeni, da je kozarec pol poln ali na pol prazen ampak če se bomo osredotočali na skupne interese, lahko dejansko dosežemo velike stvari. Ne glede na eh, politično barvo si želimo Evropo, v kateri bodo zadeve delovale, v katerih bo človek v središču pozornosti. Drage poslanci in poslanci, tako da mi je včas, da sem tukaj. Parlament je uh, eden najbolj prestrižnih zakonodajalcev na svetu. Vaše cenjeno delo izboljšuje življenje evropejcev, tako da se že veselim sodelovanja z vami. Zvor besede parlament pomeni glasno govorjenje in vi ste pokazali, da dejanja govorijo bistveno glasneje kot same besede. Uh, Pripričan sem, da lahko povečamo glasnost teh besed in da dosežemo veliko za prihodnost evropejcev. Ne smemo samo prazno govoriti, moramo se lotiti dela in premakniti svet. Razmisliti o tem, kako mora Evropa delovati tako, da bo ponujala nekaj svojim državljanom. Najprej pa mora ponuditi svojim državljanom delov. To je še vedno veliki izziv. Evropsko gospodarstvo si je sicer upomoglo od finančne eh, krize, še vedno pa je brezposelnost zelo eh, velika. Več kot 6 milijonov ljudi je izgubilo eh, delo, 25 milijonov evropejcev je trenutno brezposelnih. Posebej velik je problem pri brezposelnosti mladih. Statistike kažejo, da potrebujemo dejanja če bomo počivali na lovorikah, bo upanje izgubilo 25 milijonov evropejcev. E, ni dovolj samo, da nudimo delo, ampak moramo tudi zaščititi delojemalce, zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga, hkrati pa zagotoviti Eh, pošten del na razmere. Potrebujemo bistveno bolj pošten notranji trg, samo potem bomo lahko ustvarili enake pogoje za vse in preprečili, da se delovni pogoji vse bolj poslabšujejo. Zagotavljanje poštenih delovnih eh, eh, pogojev je tudi cilj nove direktive o napotitvi delavcev trenutna zakonodaja pomeni diskriminacijo evropskih državljanov. Trenutno eh, mnogi napoteni delavci zaslužijo manj kot domači delavci, opravljajo pa isto eh, delo. Zato moramo ohraniti svobodo nurenja storitev, ohraniti konkurenčnost, hkrati simulirati mobilnost dela in hkrati zagotoviti boljšo zaščito pravic delojemalcev. To lahko storimo samo z sodobnimi pravili, ki bodo spodbujala prost pretok eh, delavcev. Nadgraditi moramo pogoje eh, zaposlovanja in dela in eh, ustrezno opredeliti trajanje obdobja napotenosti. Trenutno je mogoče delavca napotiti za precej dolg čas. Ta čas bi morali skrajšati, zato da preprečimo situacije, v katerih eh, ti ljudje postajajo del trga dela gostujoče eh, gostiteljske države članice. Prizadevali si bomo doseči napredek eh, pri tej zakonodaji na marčevskem srečanju EPSKA bomo o tem govorili, prav tako na sestanku EPSKA 19. in 20. aprila, kjer bomo razpravljali o direktivi o napotenih delavcih, kjer so mnenja še vedno zelo razdeljena, česar se zavedam. Zato si bom prizadeval doseči nek dogovor. Predvsem da bodo pravila bolj poštena za vse. Dostojno delo je v interesu vseh držav članic in mislim, da se tukaj lahko zbližamo. Dostojno delo zahteva tudi ustrezno, ustrezno izvajanje, zato si prizadevamo za vzpostavitev ambiciozne platforme za boj proti neprijavljenemu delu, ki naj bi začela delati v začetku tega leta. Ta platforma bo spodbujala sodelovanje med delovnimi inšpektori iz različnih držav članic. 8. in 9. februarja bomo organizirali konferenco, ki se bo sredotočala na to, kako lahko delovna inšpekcija spodbuja dostojno delo. To je zelo praktična eh, konferenca, na kateri bodo sodelovali eh, inšpektori in eh, svetovalci iz vseh držav od članic. Ena od tem bo tudi platforma o neprijavljenem delu. To konferenco bi radi izkoristili za to, da spodbudimo delovanje te platforme, tako da se spremen tudi njen delovni program. Prekiniti moramo z delovanjem podjetij, ki imajo samo poštne predale, ki plačujejo nizke davke in nobenih socialnih eh, prispevkov. In to na račun tako domačih, kot tudi napotenih delavcev. Potrebujemo postopek, eh, ki bo določil, na kak način se plačujejo zavarovanje in socialna varnost za delavce v gostiteljski državi. Boljše kontrole in standardizacije tako prispevajo k temu, da se ta pravila tudi izvajajo. Dostojno delo ni povezano samo z dostojnim plačilom, gre tudi z. Zdravim, gre tudi za zdravo delovno okolje in delovne pogoje. Že dolgo leta si nizozemska prizadeva za razširitev seznama rakotvornih snovi in izboljšanje varnosti ter zdravja na delovnem mestu. Veseli me, da je komisarka Dajsnova napovedala, da bo določila mejne vrednosti za prvo skupino rakotvornih eh, snovi že med nizozemskim predsedovanjem. Medtem komisija dela že na drugem nizu teh eh, mejnih vrednosti. Evropa mora postaviti standarde, nacionalni organi, socialni partnerji pa se morajo odločiti, kako jih bodo izvajali in zagotavljali. To bo prispevalo k boljšemu upravljamo. Vse bodo države članice uporabile svoje nacionalne sisteme v interesu evropskih, eh, zagotavljanja evropskih ciljev. 23. do 25. maja bomo organizirali eh, tudi konferenco na temo odprave raka, ki je povezan z delom. Okrepiti moramo tudi najšipkejši člen, boriti se moramo proti revščini. Od leta 2010 eh, se je število ljudi, ki živijo v revščini ali socialni izključenosti, povečalo na 5 milijonov, več kot 120 milijonov ljudi v Evropi je trenutno na robo revščine ali socialne izključenosti. Med predstavljanjem nizozemskim si ne smemo prizadevati tudi samo za politične cilje. Države članice morajo sprijeti očinkovite politike za zmanjšanje revščine. Zato potrebujejo tudi praktična orodja in inovativne pristope, ki jih bomo delili po vsej Evropi. Januarja bomo upravili peer review za spodbujanje izmenjave znanja in najboljših praks, pri čemer bo sodelovalo deset držav članic. Nizozemska bo prav tako organizirala letno konferenco Evropske socialne mreže. Gre za boj proti revši na lokalni ravni, ki bo pomembna tema te konference. Z bojem proti revščini moramo oblikovati celovit eh, pristop. Na revščino mogli gledati iz eh, širokega vidika od eh, finančnega pomanjkanja do socialne izključenosti, kar se nanaša na celotno življenjsko situacijo, tako na področju zaposlovanja, nige bivanja in izobraževanja. V odboru za socialno eh, varstvo se bomo ukvarjali z pripravo sklepov sveta za Junis, eh, ki je svet EPSKA. Gospin, eh, gospodin, moramo si privoščiti, da bo rešila naš najšipkejši člen. Močna Evropa je Evropa, v kateri državljani in tudi delojemalci stojijo v središču pozornosti. Evropa, ki ceni svoje zaposlene in eh, zagotavlja dobre delovne pogoje, kjer bomo zaščitili tako napotene kot tudi lokalne delojemalce pred eh, nepoštenimi eh, delodajalci. Postavimo temelje za bolj dostojno delo in manj revščino za vse evropejce. Pozabimo na razlike, ki nas delijo in naredimo ta čas najboljši čas doslej. Hvala lepa. Thank you, Minister Asher. Hvala lepa, minister Asher. To je bil resnično navdihujoč začetek za naše sodelovanje. Zdaj bomo nadaljevali z izmenjavo mnen člani tega odbora v dveh krogih. Začeli bomo s koordinatorji eh, skupina ali tistimi, ki jih nadomeščajo. Maksimalno dve minuti imate na voljo za govor, potem pa boste lahko odgovorili na vprašanja na koncu eh, kroga. Najprej predajem besedo gospodu Davidu Kaso, Kasi iz ELS. Eh, e Hvala lepa gospa predsednica in hvala lepa minister za zelo eh, izčrtno poročilo. Vsem eh, tukaj pa želim tudi srečno novo leto. Omenjali ste Čan Hadikn se, gospod minister. Jaz pa bi omenil še eh, zelo pomembno mm, britansko osebnost, ki me trenutno skrbi. Njegovo ime je pa David Cameron rad bi vas vprašal, ali imate kakršno koli stališče glede svežnja mobilnosti ali eh, otroških eh, dodatkov, glede na to, da potekajo pogajanja na tem področju. Smo pa se že o tem pogovarjali v okviru pogajanj z Veliko Britanijo, zato in se ukvarjati z drugim vprašanjem. Treba najti eh, rešitev za integracijo beguncev in eh, pripričiti, da bi zadnje dogajanje pripeljalo do nazadovanja. Zanima me, kakšni so načrti predsedstva za integracijo migrantov v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajem besedo gospod podpredsednici Agnes Jungerius, ki je tudi članica iz nizozemske. Skoristila bom možnost, da govorim nizozemsko, spoštovani. Podpredsednik, gospod Ašar, prisrčno vas pozdravljam pri nas. Mislim, da ste dali jasno izjavo glede te dvotirnosti v Evropi, dualizacija trga dela, ki jo moramo prekiniti. Potrebujemo dobro plačilo za dobro delo, dobre delovne pogoje, ne pa eh, pretirano fleksibilnih delovnih pogod za vse več delojemalcev. To je zelo pomembno zato, da bolje organiziramo evropski trg dela in preprečimo diskrimin diskriminacijo napotenih delavcev. Imamo pa naslednjo težavo. Predsednik Juncker je obljubil, da bo delovni in migracijski svežen na voljo že lansko leto. In eh, očitno so ti predlogi tudi že pripravljeni, zato se sprašujem, kako lahko, vas lahko podpremo, ko gre za to, da povečamo pritisk na Evropsko eh, komisijo, da izpolni svoje obljube. Ta svežen bi moral biti predložen tudi Evropskemu parlamentu. Tako, da bi vas lahko podprli eh, po naših eh, močeh pri tem, da bi lahko vsi evropejci izkoristili evropski trg dela. Hvala lepa, gospa McIntyre za EKR je naslednja koordinatorka. Hvala lepa in eh, pozdravljeni, gospod minister. Zelo lepo, da ste danes z nami in z nami izmenjavate mnenja. Samo neke stvari bi omenila. Omenjali ste eh, stopnje brezposelnosti, ki so v nekaterih eh, državah zelo zaskrbljujoče. Zanima me, ali bi lahko uporabili svojo službo eh, za to, da bi spodbujali izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Mislim, da tukaj lahko odigrate zelo pomembno vlogo. Veseli me, da ukrepi pri nas eh, doma eh, prispevajo k temu, da imamo najmanjšo brezposelnost pri mladih in 75 odstotkov mladih, ki zaključijo šolanje, dobi delo Eh, Želela bi si, da bi bilo tako v vseh državah članicah. Slišim pa, da jih je mnogo, kjer ni tako. Zato eh, bi me zanimalo, kako lahko pomagamo eh, tem drugim državam. Tudi govorili ste o kontroverznosti teme napotenih delavcev. Nisem edina, sem ena od tistih, ki meni, da bi morali zagotoviti, da bo direktiva o izvajanju začela delovati preden to direktivo spet razstavimo in začnejo ponovno sestavljati. Tukaj so predlogi, ki niso pa koristni. Bistveno boljše bi bilo, eh, da bi se uredba o izvajanju najprej uveljavila, začela delovati in potem bi se odločali tem, kako napredovati. Ker prihajam iz iste države kot eh, gospod Timmermans ker prihajate iz iste države kot gospod eh, Timermans, eh, ki se zauzema za boljše, boljšo regulacijo. Vas lahko pozovem, da se prizadevate za boljšo regulacijo tudi pri zakonodaji, za katero boste odgovorni vi. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo gospe Ula Tornes. Prav tako bo predsednica. Tukaj zastopa skupino Alde. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. In hvala lepa, gospod minister, za zelo zanimivo in konkretno predstavitev vaših prioritet. Tako kot eh, kolegi, veseljem slišim, da je eh, mobilnost eh, ključna prioriteta za nizozemsko predsedstvo moram pa povedati, da niste dejansko povedali veliko o tem, kako boste ukrepali kot predsedstvo pri teh zelo pomembnih temah. Nisem te sreče kot kolega Kasa, da bi se z vami lahko že prej pogovarjal, zato vas sprašujem, kakšen je vaš pogled eh, na svežno mobilnosti in eh, kakšne so vaše želje, vaše cilje in kaj pričakujete, da bo rezultat eh, razprav o svežnju mobilnosti. Če lahko nekaj več poveste o tem, bi bila zelo vesela. In prav tako se zelo zauzemam za odpiranje direktive o napotenih delavcih. Je kot sem vas razumela, se tudi vi zavedate mm, problematičnosti te eh, zadeve. Dejali ste, da boste poiskali eh, skupni imenovalec oziroma da se zavedate, da je treba poiskati skupni imenovalec. Niste pa veliko povedali o tem, kje si predstavljate ta skupni imenovalec, eh, tako da vas prosim, da nekaj več poveste o tem, kakšni so vaši politični cili pri tej temi hvala lepa, Rina Ronja Kari za Guengel je naslednja. Bom govorila dansko. Najprej naj vas prisrčno pozdravim v eh, našem odboru. Z veseljem so prisluhnili vašim načrtom. Še posebej. ne bi se da smo slišali nekaj o, o direktivi napotenih delovcih, je to je direktiva, pri kateri potrebujemo spremembe. Me pa zanima bolj konkretno mm, glede mobilnosti, kako lahko dosežemo večjo mobilnost in hkrati zaščitimo naše delojemalce pred eh, dumpingom, kar moramo storiti. Pričakovala sem, da boste govorili tudi o sindikatih. Kakšni sindikati Eh, nizozemska vidi za sindikate v boju proti socialnemu dumpingu. Sindikalno gibanje je vsekakor zelo pomembno, tako da je treba sindikate nujno vključiti v te zadeve. Prav tako me zanima, kakšno je vaše stališče glede družbo omejeno odgovornostjo, ki imajo samo uh, enega uh, zaposlenega oziroma enega člana. Uh, kako je vaše mnenje glede tega? Hm, tega še tudi nismo slišali. Hvala lepa. Zdaj predajamo gospe Tatjane Sanute iz, iz, iz Zelenih. Hvala lepa, hvala lepa gospod ministr, da ste predstavili svoj program. Tukaj sem pravi gospa Ždanuka. Imam zelo specifično vprašanje. Kakšno je stališče predsedstva v zvezi z britanskimi predlogi, da bi zmanjšali pravice na prostega pretoka delavcev, prihajam iz eh, Latvije in. Uh, ta država izkorišča možnost eh, prostega pritoka delavcev, zato je za nas to zelo pomembno. In še drugo vprašanje. Glede socialnih kazalcev oziroma kazalnikov, ki kaže na socialno razsežnost Evropskega semestra. Vidite tukaj možnost, da bi nam ta instrument pomagal napredovati pri tej zadevi. Hvala lepa. Naslednja je Laura Agija, sva je SDD. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Prisrčno pozdravljeni. In upam, da boste imeli dobro predstavljanje naslednjega pol leta in upam, da bo vaše delo prineslo tudi rezultate. To sem si vse čas želela, vendar doslej še nisem eh, doživela veliko uspeha. Moje pričakovanja so vedno zelo visoka, ampak eh, rezultati potem niso tako navdušujoči. Situacija se ni izboljšala, v bistvu bistvu se je celo poslabšala. Zanima me, kaj menite o eh, dveh definicijah za, za poslovanje in zaposljivosti, kateremu pojmu bi dali več prednosti, ali potrebujete, ali želite več zaposlenosti ali več zaposljivosti. Ko gre za za zagotavljanje trajnostnih delovnih mest, kaj je boljši pristop za poslenost oziroma za poslitev za dobrimi pogoji ali pa za poslivost, eh, kjer poskušamo z vsemi sredstvi zmanjšati brezposobnost, ne glede na delovne pogoje. Seveda imamo tudi eh, zelo različna stališča, kar eh, zadeva eh, teme zaposlovanja, kjer vladajo različne fronte. Nekateri bodo imeli koriste v določenih ureditev, drugi bodo morali za to plačati visoko ceno. In še nekaj. Zadnje predsedstvo se je zaključilo njihov cilj je bil lotevanje dolgotrajne brezposelnosti. Moje vprašanje je, ali dolgotrajno brezposelni zdaj niso več tema za razpravo, se s tem ne boste ukvarjali, tega namreč niste omenili. Uh, oziroma kako nameravate obravnavati predloge komisije na tem področju in kako boste v šestih mesecih gotovili, da je prišlo do napredka na tem področju. Imamo na milijone dolgotrajno brezposelnosti in te imamo še vedno. Gospod Mata iz NF ni tukaj, kar pomeni, da boste, gospod minister, lahko zdaj odgovorili na vprašanja. Potem pa bomo nadaljevali z dolgim seznamom drugih članov, ki vam prav tako želijo postaviti kakšno vprašanje. Zdaj lahko odgovorite na prvi krok vprašanj. Hvala, predsednica. In, dragi poslanci, hvala za odlična vprašanja, ki ste jih postavili. Poskušal bom odgovoriti na prvo vprašanje gospoda Kaza. Uh, eh, bal sem se, da me bo vprašal, kakšne romane je napisal David Cameron, ampak uh, potem ste naredili preobrat in me vprašali vprašanje, ki mi je dosti bolj poznano in se nanaša na begunsko krizo. Sedanji izziv Evrope pri iskanju odgovora na to krizo je res zelo pomemben in to je glavna tema predsedstva. Komisija je ravno kar napovedala številne pobude v zvezi z zakonito migracijo. Vendar pa menim, da je glavni izziv, da bi našli sprejemljiv način pravične porazdelitve bremena v Evropi, finančne porazdelitve, pa tudi načina, kako bomo nadzorovali pritok. Seveda pa ima begunska kriza vpliv tudi na socialne politike in politike trga dela. Za tiste, ki želijo ostati v Evropi in veliko jih bo smelo ostati v Evropi, bo ključnega pomena integracija na trg dela, torej vključitev na trg dela in vključitev v družbe. Svet je že imel prvo neformalno razpravo na to temo na oktobrskem zasedanju EPSKO. In jasno je bilo, da je vprašanje integracije beguncev vprašanje, o katerem imajo države članice zelo podobna stališča in zelo uspešno izmenjujejo stališča. In čim bo nastopila ustrezna priložnost, bomo razpravljali o tej krizi na enem od, bodočem, na enem od bodočih sestankov EPSKO. čim imamo evropsko dimenzijo pri vprašanju integracije, zlasti vključevanja v trg dela, bomo to vključili na dnevni red sveta EPSKO ali bo to marca ali pa junija. Potem eh, gospa Jonherius, ki je vprašala, um, poskušal bom odgovoriti na njeno vprašanje v mojem jeziku. Upam, da je moje sporočilo jasno. Komisija, ki jo, kot jo predstavlja predsednik Juncker, je večkrat povedala, kar je povedala tudi komisarka Tyson, da bo svežen, da bo pripravila svežen o delovni migraciji. In ta svežen bi moral res priti ven decembra, vendar pa je na zadnjem sestanku EPSKO komisarka povedala, da si želijo in se zelo trudijo, da bo to pripravljeno do marca pred marčevskim EPSKOM. Vendar pač ljudi ne moremo siliti, da se trudijo bolj kot se zelo cenim, da ste nam pripravljeni pomagati, da bomo še naprej izvajali ta pritisk v to smer. Menim, da je tukaj za vse to zelo pomembna tema in če parlament govori o tem, bo komisiji potem to dovolj jasno in jasno bo, da je to tema, ki neposredno zadeva številne evropejce vsi pa se tudi zavedamo, kako občutljiva je ta tema. Vemo, katera vprašanja se postavljajo, ampak zaradi teh vprašanj se ta sveže ne sme odmikati še naprej. In zato tudi je treba to, kar menimo, povedati komisiji. Mi kot predsedstvo bomo še naprej si prizadevali za to in potem vprašanje gospe McIntyre. In zelo relevantna tema, ki se nanaša na izmenjavo mnen in, mnen in izmenjavo najboljših praks v boju proti brezposelnosti. Strinjam se z gospo McIntyre, da je to predvsem naloga držav članic. Večino dela morajo opraviti države članice, tako da reformirajo gospodarstva, sprejmejo ustrezne ukrepe, investirajo in tako naprej. Vendar pa je tudi zelo koristno, če se primerjamo, če izmenjavamo mnenja in stališče in če izmenjavamo dobre prakse. Zelo vesel bi bil, če bi države članice uporabile to priložnost in naredile resnično primerjavo ne samo tistih stvari, ki jih je prijetno vedeti, ampak tiste, ki je nujno treba vedeti, zato da bomo lahko obravnavali ta problem, ki je velik problem za številne evropejce. Zavedam se tudi skrbi, ki ste jih izrazili in ki so jih izrazili tudi drugi v zvezi z odpiranjem direktive o napotitvi delavcev. To so povedali tudi drugi. Mislim, da komisarka Tyson govori o ciljni reviziji te direktive. Ne bo šlo za popolno prenovitev te direktive, ampak bo šlo za ciljano prenovitev in tukaj želimo biti bolj specifični, da bo, tukaj si želimo, da bi bile te spremembe res uvedene na podlagi dognan in tukaj sem nekoliko optimističen, kajti upam, da bomo lahko vzpostavili mostove med različnimi mnenji. Seveda pa moramo najprej počakati na to, da bomo videli, kaj bo komisija sploh predlagala v svežnju o delovni mobilnosti in kot je povedala gospa Jonherius, upajmo, da bo to prej kot slej. In res je, pomembno je tudi, da se ta direktiva popolnoma, izjava, eh, popolnoma izvaja, zato da se res učinkovito uporablja. In potem na zadnje, seveda, boljši predpisi, to mora biti glavno načelo pri sprejemanju nove zakonodaje ali posodabljanju stare. Želimo izboljšati položaj delavcev, želimo izboljšati njihovo varstvo in njihov položaj. Zato bom podporil tudi to stališče. Potem, če odgovorim na, gospo, na vprašanje gospe Kari, ki je vprašala v zvezi z vlogo sindikatov. Seveda, njihova vloga je zelo pomembna. Socialni partnerji morajo biti udeleženi v vseh reformnih procesih v Evropi. Prihajam iz države, kjer imamo tradicijo, da socialni partnerji, torej delodajalci in delojemalci, se usedejo za isto mizo in so potem odgovorni za potrebne spremembe sodelovati pa morajo potem tudi v praksi, ko se ta zakonodaja izvaja, zato da od njih lahko izvemo, kaj deluje in kaj ne. Njihov prispevek je res zelo pomemben. In v naših zakonodajnih dejavnostih se bomo morali posvetovati z njimi. Kar pa se tiče direktive o družbah za enim. Torej, uh, o enoosebnih družbah. Um, Mrs. Uh, Zdaroga was asking me. Mislim, da tega zaenkrat še nismo odtrli tukaj. Gospa Ždanuka pa me je spraševala o britanskih idejah o tem, o britanskem mnenju o tem, Eh, kakšni, kakš, kaj mi menimo o različnih dodatkih. Bomo videli, kaj bo pred, ponudil predsednik Tusk. Tukaj nismo popolna tabula raza, tukaj je že nekaj načel, ki jih moramo upoštevati. Zelo si želimo, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Mislim, da si to želijo tako uh, britanski državljani kot celotna celina, vendar pa si želimo, da se to odvije tako, da bo to koristilo vsem 28 državam članicam. Načelo nediskriminacije je eden od temeljnih stebrov Unije. In to je zdaj nova točka. Vsi se zdaj zavedamo teh vidikov, morali pa bomo počakati, kaj bo predlagano in potem moramo skupaj oceniti te predloge in potem bomo videli, ali je to izvedljivo ali ne. Zaenkrat pa je moja ambicija, da bi kot sodelujoči v predsedovanju eh, stvari peljali tako, da bi lahko dosegli oba cilja, torej da bi dosegli dober dogovor za vseh 28 in da bi Združeno kraljestvo ostalo z nami. Vem pa, da to ne bo lahko. Bi bil zelo vesel kakšnega presenečenja, to bi bilo res prijetno. Potem je gospa Gea govorila o dilemi, o izbiri med za, od, med delovnimi mesti in zaposljivostjo, torej med zaposlitvijo in zaposljivostjo. Obstaja tveganje, da bi se prehitro odločili, bi, če bi se morali odločati med tema dvema možnostima. Vendar, če pogledamo EU, bi se znašli na spolskem terenu, če bi začeli primerjati um, konkurenco in nižje plače ter se začeli primerjati z Azijo. Mislim, da moramo mi biti bolj podjetni, inovativni, produktivni in tako naprej. Trgi dela se kar naprej spreminjajo. Tehnologija, robotizacija, globalizacija pospešujajo te spremembe in jaz mislim, da bi morala biti naša naloga, da imamo tako več delovnih mest kot dostojno delo. In jaz mislim, da je to dvoje, oboje možno. Hkrati pa bi se morali nekoliko odmakniti od tistih, ki so prehitri, ki pravijo, da obstaja izbira samo med delom in tem, da dela ni. Mislim, da moramo ustrajati pri naših evropskih standardih. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Gospa Tornajs pa je vprašala, kaj bomo predlagali v zvezi z svežnjem za mobilnost delavcev. Naštel sem nekaj stvari, za katere menim, da bi morale biti vključene. Nekaj bolj natančno bi morali opredeliti trajanje napotitve delavcev. Eh, bolj natančno bi bilo treba določiti, kako se določa preprečevanje diskriminacije, kako se določa razlike v plačilu med napotenimi in domačimi delavci. Menim pa, da ne bi bilo pametno, da bi usilili nizozemske predloge za to, kaj bi moralo biti notar. Res si želim, da bi lahko zgradili mostove med različnimi državami članicami, da bi videli, kaj bo najprej predlagala komisija in da bi potem lahko skupaj z vami dosegli, da bo to delovalo in da bi nas dosegli produktiven napredek. Zato sem nekoliko zadržan do tega, da bi že zdaj takoj določili, kje so meje, preko katerih nočemo iti. moja naloga v prihodnih mesecih, si želim, da bi bila bolj povezljiva. Najlepša hvala. Zdaj ste odgovorili na prvi krok vprašanj, zdaj pa se lotevamo še drugega kroga. Ta so bila lahka, boste videli. Gospod Lenarc, imate besedo, izvolite. Eh, hvala. Lepo pozdravljeni minister Ašer. Izkoristil bom to priložnost in govoril nizozemsko. Hvala za uvod, pojasnila in za to, da ste stvari zelo jasno predstavili, da ste jasno opisali svežen mobilnosti. Mislim, da je vaše stališče uravnoteženo in mislim, da na tem lahko v prihodnjih mesecih dobro delamo. Nekaj pa me je danes eh, malo presenetilo, tudi danes tukaj. Ljudje govorijo o svežnju o mobilnosti, vendar govorijo samo o zlorabah direktive. Vendar mislim, da moramo videti stvari bolj pozitivno. Številni evropejci pravijo, da so pripravljeni delati v drugi evropski državi, vendar pa zaradi ovir, s katerimi se potem spopadajo, zelo malo ljudi res izkoristi to priložnost. Veliko teh ovir je na področju socialnega varstva. Naprimer, ljudje naprimer, ki morajo delati ali ki lahko delajo in potem morajo se boriti še z vso to birokracijo, je za nje včasih preveč. Vidim, da bo v prihodnosti kar velik pritisk na predsedstvo v zvezi z to temo. Hvala, gospa Rodriguez. Uh, we... Hvala, dobrodošli, dragi minister. Zelo dobro smo uh, videli, da si ne želite, da bi drseli proti dnu in eh, videli smo tudi, da želite ciljano revidirati direktivo o napotitvi in to podpiramo. Vendar pa obstaja še druga plat medalje. Socialni dumping in prisilna mobilnost. Hkrati imamo tudi visoko raven brezposelnosti mladih v nekaterih regijah Evrope. Zato vas sprašujem naslednje kako nameravate obravnavati to vprašanje. To pomeni tudi dobro sodelovanje z ministri za finance, zlasti z njimi. Kako torej nameravate organizirati sodelovanje med svetom EPSCO in svetom ECOFIN tako, da bomo imeli bolj podporne ekonomske politike, zato da bomo imeli več naložb in da bomo ustvarjali več kakovostnih delovnih mest. Zlasti, kako nameravate to narediti v okviru evropskega semestra? Kako nameravate organizirati delo z ministri za finance, ko eh, je, pridemo do letnega pregleda rasti in ko imamo priporočila za določena območja? Zlasti, kako nameravate to uskladiti z zahtevami po ustvarjanju delovnih mest? in potem še natančnejše vprašanje, kako nameravate delati s socialnimi kazalniki in socialnimi cilji, zato da bi dosegli boljšo mešanico politik v Evropi. In naslednje vprašanje, kako nameravate dati vsebino temu stebru temeljnih pravic, ki ga je napovedala komisija. Napovedala ga je zato, da bi imeli bolj uravnoteženo ekonomsko in monetarno unijo. Hvala. Thank you. I'll give the floor to uh, you were finished, yes, uh, to Madame Hvala. Gospa Morin Chartier, izvolite. La présidente, merci. Hvala. Hvala, predsednica. Hvala, gospod minister. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev, zdaj pa bi vam rada postavila tri vprašanja. Najprej govorili ste o tem, da se želite boriti proti revščini, vendar pa si želite širok pogled in globalen pristop. Jaz bi rada povdarila, da je kriza zelo poslabšala revščino žensk in zelo povečala neenakost v karjerah in plačilih med moškimi in ženskami kaj boste naredili v zvezi s tem konkretnim vprašanjem, kako se ga boste lotili. To je namreč resničen političen, gospodarski in socialni problem, ki ga nikakor ne morete ignorirati. In revščina um, se povečuje zato, ker ženske nimajo dela ali pa so neenako plačane. Druga tema, brezposelnost mladih. Rekli ste, uh, koliko uh, pripravništev, eh, kako eh, so pripravništva, mobilnost in izmenjave zelo pomembni. Ali ste res pripravljeni vključiti države v vse to in jim pomagati, kajti po eh, velikih besedah sledi zelo malo konkretnih dejanj. Zelo glasni so evroskeptiki, In če želimo biti pri tem problemu res učinkoviti, se ga moramo lotiti kar naravnost. In tretja tema, direktiva o zdravju delavcev, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu usevanju. Vemo, da bo začela veljati 1. julija letos in vnaprej se vam zahvaljujem za to, da boste zagotovili, da bodo države članice pripravljene na to, da bodo resnično zavarovale zdravje teh delavcev, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju. Hvala, Juta Steinruck, izvolite. K, uh, minister... Hvala lepa, gospod minister. Kot koordinatorka socialdemokratske politične skupine vam lahko povem, da vas popolnoma podpiramo. Eh, vaša težišča na področju pravične konkurence, dobrih eh, delovnih pogojev, boja proti revšini so prava in dobro izbrana. Rekli ste, da. Želite uveljaviti boj proti revščini, socialnemu izključevanju, da želite uh, izmenjevati primere najboljše prakse v Evropi. Če pa gledam eh, razvoje v različnih državah članicah, se sprašujem, kje pa boste našli dobre primere. Ali ne bi bilo bolj potrebno iskati nove poti? In eh, če imamo primere dobre prakse, eh, imamo težave s financiranjem v eh, Eh, Evropi in to bo v končni fazi ključ za boj proti revščini. V Evropskem parlamentu smo pred kratkim eh, sprožili eh, tako imenovano pobudo za mlade, ali lahko tu računamo z vašo podporo, da bomo to pobudo tudi uresničili. Mi potrebujemo podporo držav članic. Mi moramo zagotoviti, da bo vsak otrok brez revščine imel dober dostop do uh, Eh, izobraževanja, prehrane, prebivališča. Eh, prosim, da eh, nas podprete zato, da bodo tudi države članice vlekle v isto smer. Hvala lepa, gospod Mann. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Rad bi se navezal na to, kar je povedal David Kaza. Govoril je o integraciji beguncev. Prihajam iz Nemčije, imamo mnoge občine in mesta, ki so dosegli svoje meje. Ne morejo več, ne morejo integrirati dodatnih ljudi. Brez prostovoljcev sploh ne bi bilo mogoče sprejemati eh, tujcev, eh, za katere upamo, da bodo imeli možnost integracije. Želimo imeti kulturo dobrodošlice in nočemo pač eh, dopuščati tega, kar se dogaja v nekaterih mestih, kjer gorijo eh, domovi za begunce. Vendar kje je solidarnost drugih? Imamo mnoge skupne sklade, socialni skladi in podobno, v katere uplačujemo vsi. Kaj pa, če druge države ne kažejo solidarnosti? Na eh, prireditvah v svojem eh, volilnem okrožju me vedno sprašujejo, kaj počnejo druge države. Nekateri se obračajo na eh, sodišče in pravijo, da nočejo prerasporeditve beguncev. Druge hočejo spremati samo kristijane. To je nespremljivo. Kje je solidarnost? Mi moramo zmanjšati skupne sklade za tiste države, ki tu ne sodelujejo. Drugič, Eh, očitajo nam, da prihajajo ljudje, ki želijo izkoristiti socialne sisteme pri nas. Tu pa tam je katera oseba, ki to počne, vendar večina ne. Ali obstajajo kakšne podatki, analize iz držav članic, ki bi pokazale, da ta očitek ne drži? Kakšne možnosti imamo? Eh, da rečemo, da ko boste pač delali, si boste pridobili pravico do eh, socialnih skladov, eh, prej pa ne. To ne gre za vprašanja o katerih naj bi odločale države članice, temveč Evropa skupaj, tu gre za evropsko identiteto. We'll give the floor to Mr. Pirinski, the floor is yours. Hvala, gospod Pirinski. Hvala, predsednica in hvala, minister, za vašo predstavitev. Imam dve vprašanje. Eno se nanaša na platformo za neprijavljeno delo. Ko ste o tem govorili, ste povdarili vlogo inšpektorjev za delo. Ali ne menite, da bi ta platforma morala imeti bolj celovito funkcijo, torej boj proti neprijavljenemu delu in tudi odkrivanje tega dela, hkrati pa spreminjanje take vrste dela v zakonito obliko. In menim, da to predlaga tudi besedilo sveta. Hkrati pa je treba vključiti tudi socialne partnerje in sindikate, kajti v besedilu piše, da je treba zagotoviti dobro sodelovanje v razpravi in pripravi sklepov. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, kar je povedala gospa Rodriguez, ker se to nanaša na dostojno delo in povezano z evropskim semestrom in posebnimi priporočili za, država, za posamezne države. V poročilu petih predsednikov pa smo imeli poročilo o konkurenčnosti, smo govorili tudi o konkurenčnosti. Ali ne bi bilo treba ponovno vzpostaviti povezave med državljani in unijo, če imamo spet tako imenovane strokovnjake, ki bodo brez kakršnega koli nadzora dajali na vodila za to, kako bi bili bolj konkurenčni, bomo spet se obrnili proti dnu. Hvala. Zdaj pa gospa Ribeiro. Um Hvala. Najprej naj vsem zaželim srečno in uspešno leto. Zahvaljujem se tudi gospodu ministru, da je eh, z nami. Upamo, da bo vaše predsedovanje zelo uspešno. Govorili ste o svežnju za mobilnost oziroma o svežnju za zaposlovanju sveženj o mobilnosti je povezan tudi z evropskih kvalifikacijah. Zaenkrat pri kvalifikacijah nismo dosegli še velikega napredka. Še vedno ne, pripozna, ne prepoznavamo kvalifikacij, če jih je treba priznati ali na evropski ravni ali med državami članicami. Potem ste govorili tudi o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Zanima me, ali imate v zvezi s tem kakšne načrte, kako bi lahko odgovorili na potrebe podjetij. Ja, okrepili bomo socialno gospodarstvo. Tudi socialna, socialna združenja oziroma drugi imajo vloge, ki jih morajo odigrati. Ali boste vi priznali podjetjem, ki so socialna podjetja, tudi ta status, da so socialna podjetja? Komisija je tudi povedala, da je treba delovati na tem področju socialnega gospodarstva. Evropo moramo vrniti državljanom, okrepiti moramo socialno dimenzijo Evrope. In zanima me, kaj vi menite v zvezi s to konvergenco, ki jo je treba vzpostaviti, katere ukrepe je treba sprejeti na ravni Evropske unije, zato da se bo ta konvergenca zgodila, ne da bi ogrozili pristojnosti držav članic in ne da bi ogrozili načelo subsidijarnosti mislim, da na ravni ekofina se sprejemajo odločitve, ne da bi upoštevali svet EPSKO. Zato me zanima, ali imate vi kot minister kakšne načrte za to, eh, kaj bi vi lahko naredili v svetu EPSKO, kako boste ravnali. To je vprašanje, prošnja, ki vam jo naslavljam, ki jo na vas naslavljajo evropski državljani. Veliko govorimo, o svetu ECOFIN, ne vemo pa točno, kaj lahko pričakujemo od sveta EPSCO. Hvala, Marija Arena. Merci, merci, euh, madame la présidente. Hvala, predsednica. Imeli smo priložnost se srečati v, na misiji v Hagu, kjer ste predstavili vaše predsedstvo in to je bilo res zelo zanimivo. Zelo veliko se danes govori o evropski stopnji brezposelnosti. Za to stopnjo pa obstajajo velike razlike med različnimi regijami, kjer je brezposelnost zelo visoka in kjer prihaja do zlorabe prisilne mobilnosti podjetja. Um, To uspešno izkoriščajo in uh, veseli me, da vidim, da je vaša prednostna naloga, da bomo imeli uh, dostojno mobilnost, torej tako mobilnost, ki spoštuje delavce in na tem moramo res delati. Ta stopna brezposelnosti skriva tudi velike razlike med različnimi ljudmi. Ženske so danes v dosti slabšem položaju kot moški. O tem niste govorili, vendar pa upam, da je za vas eh, kakšna prednostna naloga tudi ta tema. Imamo naprimer eh, temo starševskega dopusta in Zanima nas, kakšno je stališče predsedstva do te teme, torej boj proti eh, diskriminaciji žensk pri zaposlovanju. In potem še ena tema, ko govorimo ravno o zaposlenosti, zaposljivosti in brezposelnosti, govorimo tudi o modernizaciji trga dela. Za to modernizacijo pa se pogosto skriva eh, napad na pravice delavcev, bodi si na njihovo plačilo, bodi si na njihovo varstvo. Zelo redko obravnavamo vprašanje delavcev in dela z vidika naložb v zaposlitve. Danes smo že govorili o tem, kakšna je povezava med svetoma EPSCO in ECOFIN, kar se tiče naložb, naložb v izobraževanje, v, v raziskave in razvoj in tako naprej. Evropa je najšipkejši kontinent, kar se tiče naložb v raziskave in razvoj. Torej, kako bomo zagotovili te naložbe, da bodo naša podjetja uspešna na svetovni ravni. In kaj menite kot predsedstvo o teh mednarodnih trgovinskih sporazumih. Danes govorimo o ekonomskem statusu Kitajske, ki bo danes direktno napadla naše prednostne sektorje. To so naprimer sektori osnovnih kovin, ampak zanima nas, kako bomo ravnali, ko sklepamo dogovore, hkrati pa uh, se moramo soočati z državami, ki teh dogovorov ne spoštujejo. Torej, kakšen bo vaš odnos do teh dogovorov? Merci, euh, Gospod Malas, e, torej tri kratka vprašanja za ministra. E, torej, slič, strinjamo se glede e, diagnostike, da eh, če krepimo skupni trg, da ne smemo imeti takih eh, socialnih razlik, da ljudje ne bodo več sprejemali Evrope. Torej potrebujemo bolj integrirano socialno Evropo. Eh, glede direktive o napotenih delavcih ste povedali, da obstaja pač eh, težava pri razlikah v plačah. Ali boste obravnavali eh, samo razliko eh, med eh, neto in bruto plačami, torej eh, eh, neto plače bi morale biti iste, eh, bruto plače se razlikujejo seveda glede na prispevke. Ali nameravate to obravnavati? Potem pa podjetja, eh, ki imajo samo poštni eh, nabiralnik, ali boste eh, reformirali pravila naslova podjetja in potem socialni stabar Torej, o tem naj bi govorili pravzaprav eh, maja ali junija in tedaj boste tudi više na vrhu eh, Evropske unije. Torej, kaj nameravate tu storiti? Hvala lepa. En eh, Sander. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod minister, da ste mobilnost spravili med glavne prednostne naloge. Mi vas želimo podpreti pri tem. Eh, treba je seveda upoštevati direktivo o napotenih delavcih in jaz eh, bi vas rada spomnila na mobilnost vajencev. Eh, to je neka vrsta predhodnice mobilnosti delavcev. Eh, mobilnost vajencev je pomembna v Evropski uniji, kajti na ta način mladim omogočamo pridobivanje eh, novih spretnosti, izobraževanje. Eh, mobilnost vajencev je tudi pomembna za uveljavljanje evropskih državljanov in Erasmus Plus eh, naj bi pravzaprav tudi podpiral to eh, mobilnost, vendar ovir je zelo veliko. Kaj menite vi, kako bi lahko bolj podpirali to vrstno mobilnost? Kako eh, pozvati države članice, da se bolj angažirajo na tem področju. Še eno vprašanje, gospod minister. Delali smo uh, na eh, ustanavljanju evropskega digitalnega trga in mislim, da moramo še bolj izobraževati eh, svoje državljane, kakšne so vaše zamisli in programi, eh, da zagotovite, da državljani pridobijo nova digitalna znanja in da bodo pripravljeni za sodelovanje na tem trgu. Hvala lepa. Hvala. In še zadnje vprašanje, gospa Jane Collins. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod minister, eh, gospod Cameron zahteva od Evropske unije med drugim, eh, da eh, migranti štiri leta v Združenem kraljestvu ne bi dobivali določenih tajatov. Ali je to izvedljivo? Dokaj neverjetno je, da eh, bo mogoče predobiti soglasje eh, šefov držav in vlad za to. Eh, ali menite, da je to diskriminacija proti migrantom? E, mislim, da gospod Cameron pravzaprav samo uh, pod pretvezo želi pogajanja, čeprav ve, da teh rezultatov ne bo mogel doseči. E, torej, sedaj vam bom dala čas, da poskusite odgovoriti na nekatera uh, izmed eh, številnih zastavljenih vprašanj. Zelo nas zanimajo vaše odgovori. Eh, hvala lepa. Opravičujem se, težko bo oglobljeno odgovoriti na vsa vprašanja zaradi časovnih ovir. Vendar. Eh, vprašanja nasplošno kažejo, kako pomembna je razprava v tem odboru. Vesel sem, da sem tukaj in da lahko razpravljam z vami. Najprej vprašanje gospoda Lenarta naj mu odgovorim v nizozemščini. Povsem prav imate. Ne moremo imeti negativne razprave v zvezi z mobilnostjo. Treba se je boriti proti negativnim učinkom, eh, hkrati pa moramo ohraniti dobre vidike. Vse to nam je prineslo veliko blaginje, vendar naprimer v menjih območjih je zelo veliko ovir za osebe, ki bi hotele prevzeti delovna mesta na drugi strani meje. Eh, potrebno je eh, zaupanje v Evropi, ne samo pri eh, velikih eksistencialnih vprašanjih, temveč pri eh, tako praktičnih vprašanjih. Za nas v Evropi je odločilnega pomena, da dobimo čim boljše delavce za naša delovna mesta. To je tudi na vrhu seznama prioritet gospoda Timmermansa in tudi na našem seznamu je to. Vesel sem, da tudi ELS pravi, da je moj pristop uravnovešen in na ta način bom poskušal razrešiti to vprašanje. Druga vprašanja. Bom z, deloma tudi združil, eh, ne morem eh, odgovoriti vsakemu poslancev posebej. Vendar naj začnem z odgovorom na vprašanje gospe Joao Rodriguez. Da, to je seveda zelo pomembna tema. Ravnovesje med ekofinom in uh, epskom. Se pravi, gre za ustrezno mešanico politike. Uh, gre za priporočila za posamezne države, delovanje evropskega semestra, način upoštevanja eh, socialnih eh, učinkov, ko se sprejemajo eh, ukrepi. Jaz želim tu imeti pragmatičen in praktičen pristop. Mislim, da se ECOFIN zelo dobro zaveda tega, da Evropa zahteva več delovnih mest, zahteva ustvarjanje delovnih mest. To je tudi na njihovi agendi. In treba je seveda vzpostaviti prave pogoje in zastaviti prav, prav vprašanja, katera delovna mesta, kakšno socialno Evropo eh, želi Evropa imeti. To mora biti skupni projekt nas vseh. ne želim preveč eh, teoretizirati o odnosu med ekofinom in epskom. Potreben je nov institucionalni postopek v svetu. Stvari je treba dati na agendo in o tem se je treba razpravljati eh, resno in to je pravzaprav tudi najboljši odgovor, ki ga vam lahko ponudim v tem trenutku. Vsekakor bo to stalno v naših mislih socialni kazalniki so seveda pomembni na ta način, eh, seveda eh, zagotovimo tudi, eh, da razpolagamo s pravimi številkami. Gospa Moran Chartier, seveda je treba upoštevati tudi spol pri izključevanju in pri revšini. Ženske so bolj ranljive in bolj plačujejo ceno gospodarske krize. To mora biti zaradi tega na naši agendi in v središču naše pozornosti. Ne smemo zanikati eh, tega vprašanja, kajti na ta način ne bomo prišli do hitrejših rešitev. Zmanjšanje eh, revščine pri ženskah je treba upoštevati pri vseh politikah, eh, kot tudi socialno izključevanje. Potrebujemo dvojni pristop, potrebujemo enakost spolov. In to moramo upoštevati pri vseh politikah, krati pa moramo sprejemati specifične ukrepe. Uh, To velja seveda tudi pri obravnavi eh, teme eh, zmanjševanja revščine v Evropi. Eh, gospod Tajmer, mi se strinjamo, da je revščina med mladimi zelo eh, boleč in pomemben. Eh, problem današnje Evrope, pa naj je to še tako nerodno eh, in zmanjševanje revščine in preprečevanje socialne izključenosti eh, se mora upoštevati pri vseh politikah. Mi moramo imeti širši evropski pristop, ki bo prinesel spremembe za mlade. Tu je treba upoštevati vse Eh, vidike, naprimer boj proti brezposelnosti mladih, zagotavljanje mehanizmov za države članice, ki bodo potem na ta način lahko vodile same svoj boj proti revščini. Države članice se morajo pač učiti iz izkušenj drugih, eh, od tega bomo imeli vsi neko korist. Eh, ne gre vedno za to, da moramo porabljati več denarja mi se moramo tudi osredotočati na učinkovitost ukrepov in mi moramo tudi razumeti eh, in vedeti, zakaj je toliko mladih v neugodnih eh, in težavnih eh, pogojih danes. Vsekakor pa se moramo v prihodnje ukvarjati s problemom revščine med mladimi socialni steber je bil omenjen večkrat. Slišal sem tudi obljube in bilo je tudi napovedano, da bodo socialne pravice pomemben del predlogov, ki jih eh, bo pripravila Eh, komisija. Sedaj seveda ne morem komentirati predlogov, ki jih še nismo videli. Lahko samo upam, da eh, bomo tu dosegli na predek eh, in če se le da pred svetom EPSKA junija. Torej, upam, da bomo lahko izkoristili to načelo in tudi eh, eh, predsednik Juncker je rekel, da je pomembna socialna kohezija. E, to je velikanskega pomena za Evropo. E, treba se je osredotočati na socialno konvergenco in e, tako bomo pravzaprav tudi našli del eh, odgovora na številna vprašanja, naprimer eh, ali se bomo sredotočali na večje eh, število delovnih mest ali pa na eh, pogoje za ustvarjanje delovnih mest. Gospa Arena in tudi drugi so spraševali. Eh, o usklajevanju zasebnega in poklicnega eh, življenja. Umaknjena je bila direktiva o materinskem dopustu in to je seveda relevantna tema, relevantna za emancipacijo, za trg dela in svet je pravzaprav prepoznal, da je treba omogočiti uh, sodobno združevanje poklicnega in uh, družinskega življenja. Pričakujemo sedaj pobude na tem uh, področju. Tu gre za kompleksno, horizontalno vprašanje. Tu potrebujemo celo vrsto različnih ukrepov, da ustrežemo potrebam uh, žensk, moških, mater, uh, očetov, otrok uh, in tako naprej. In fleksibilnost uh, je. Eh, moto današnjice in mi moramo seveda upoštevati različne sisteme v državah članicah in tudi različne zaposlitve. Vendar mislim, da je mogoče najti tu rešitve in upam, da bomo eh, slišali od komisije tu kar nekaj dobrih zamisli. Čakamo sedaj na izide posvetovanj, ki jih v tem trenutku izvaja Evropska komisija. Potem investicije v delo. Več poslancev je spraševalo po znanju, po spretnostih, o tem, ali se odzivamo na to, kar se dogaja na trgu dela, na področju tehnologije, privatizacije. Spretnosti niso nova tema, vendar v tem trenutku je morda eh, bolj kot kdajkoli prej potrebno zagotoviti ambiciozno agendo, o znanju, o spretnostih. Eh, če želimo modernizirati Evropo, če želimo, da bi bil naslednji krok reform v interesu delavcev, Eh, in če se želimo boriti proti dolgoročno brezposelnih eh, in če želimo preprečiti nastanek novih eh, dolgotrajno brezposelnih, moramo seveda izboljšati spretnosti znanja delavcih. Sedaj zaradi teh hitrih sprememb stiskamo in pritiskamo na srednji razred in mi potrebujemo tu ustrezne, ustrezno agendo. Potem smo slišali tudi še nekaj zelo elokventnih in pomembnih izjav, naprimer gospod Mann eh, je podal tako izjavo in povsem eh, eh, razumem njegov poziv k evropski solidarnosti. Na to vprašanje ne morem odgovoriti jaz. To vprašanje je bilo zastavljeno meni in državam članicam. Naj se vsi zauzamemo za evropske vrednote. Ta kriza, begunska, migracijska kriza, se lahko razreši le, če bomo zvesti evropskim vrednotam, če bomo realistični. E, vedeti moramo, kaj lahko storijo države članice, realistični moramo biti glede skrbi državljanov, hkrati pa spoštovati naša načela, spoštovati e, ljudi in e, nišče ne more biti odgovoren za to, kar je storil nekdo drug. Razi, razumem vaš eh, poziv, vendar eh, na tega ne morem odgovoriti jaz sam, eh, na to potrebujemo evropski odgovor. Potem pa vprašanje pogajanj Davida Camerona z EU in vprašanje, ali so ta pogajanja realistična, ali bo uspel ali ne. Na to vprašanje sem deloma previdno odgovoril v prvem krogu. Seveda je eh, v našem interesu, da Združeno kraljestvo ostane članica eh, Evropske unije in temu ne morem eh, kaj dosti dodati lahko bi komentiral stvari samo subjektivno, to bi bilo moje mnenje, ki ne bi temeljilo toliko na dejstvih in ne bi predstavljalo mnenja predsedstva svetu. Tu gre seveda za prihodnost Evrope. Eh, predsednik Tusk bo pripravil nekaj predlogov o tem, kako eh, sprejemati zahteve Združenega kraljestva in jaz iskreno eh, upam, da bodo pogajanja uspešna, kajti mislim, da je možen boljši dogovor za vseh 28 držav članic. Združeno kraljestvo lahko ostane v Evropski uniji, seveda pa moramo seveda ohraniti vrednote in načela, ki so omogočili to Evropsko unijo. Vprašanje gospodine gospoda Balarja, eh, neto ali bruto plače, kje vidimo razlike pri enem in drugem. Eh, sedanja zakonodaja omogoča državam članicam lastno izbiro in mi vidimo pri enem in pri drugem eh, razlike, se pravi ne samo pri bruto, temveč tudi pri neto plačah. Države članice to lahko tudi eh, svobodno urejajo v skladu s svojo zakonodajo in svežen o mobilnosti bi moral dati več jasnosti, eh, kako pravzaprav preprečiti eh, diskriminacijo delavcev iz Evropske unije. Potem podjetja, ki imajo samo poštni nabiralnik, tu moramo izboljšati izvajanje zakonodaje mi moramo resno uh, izvajati tudi direktivo o izvrševanju. Na ta način bomo zmanjšali to prakso uh, podjetij, ki imajo v neki državi samo poštni predal uh, in se na ta način izogibajo plačevanju socialnih prispevkov in davkov. E, torej upam, da sem s tem odgovoril na vprašanja v tem drugem krogu in še enkrat se vam zahvaljujem, da sem lahko e, bil tu pri vas. Hvala lepa, gospod e, minister, za te ambiciozne in iskrene odgovore. Mislim, da lahko že sedaj rečemo, da resnično upamo, da se boste Eh, ponovno vrnili k nam, ko boste eh, na koncu ali v sredini svojega predsedovanja, kajti mi vas želimo podpirati, mi vam želimo pomagati in eh, mislim, da mi vidimo, da imamo podobne ambicije in agendo. Hvala lepa za vaš obisk in dobrodošli naslednjič nazaj. And for the rest of us, eh, da bo eh, za eh, nas preostale pa velja, da bomo glasovali čez dve oziroma tri minute. Eh, in, če, eh, We have to start the voting now. Uh, and začeti moramo z glasovanjem. In začeli bomo. S kompromisom. A kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis B za. Proti. Vzdržani sprejeto.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 Prvo misli predlog C. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 144 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Predlog spremembe 144. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kot vidite, 17 za 25 proti. Kompromisni predlog gde za proti vzdržani sprijeto. Amandma 112 Sorry, amendment 29. Se upravičujemo, amendma 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog E. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F. Za, proti vzdržani sprejeto, kompromis L za proti vzdržani sprejeto. Amandma 61 za proti vzdržani sprejeto. Amandma preverjamo 41. Glasujte, prosim. The vote is now closed. Konec glasovanja. Sprijeto. 41 sprejeto 30 glasovi za, 16 proti 44 za, proti vzdržani sprejeto, amadma 46 za, proti vzdržani sprejeto, amadma 47 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 48 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog G za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog sprejme 59 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 56 oziroma 61 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis M za, proti vzdržani sprejeto. 68 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 68, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 136 za. Proti. No, ta je brez predmeta, ne bomo glasovali 136. Kompromis I za. Proti. What's yeah. suggested? Okay, Amendment 68 was. Ker je bil amantma 68 zavrnjen, bomo vendarle glasovali o amantmaju 136. Za, torej, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog I za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 80 za, proti, vzdržani, sprijeto. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog K za, proti, vzdržani, sprejeto.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 116 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Amandma 116. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 glasovi za. 117 za, proti vzdržanje je zavrnjeno. 121 za, proti vzdržanje sprijeto. 123 za, proti vzdržanje. Sprijeto. Ne, zavrnjeno. Hvala lepa. Amendment uh, 127. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Moramo preveriti 127, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 124 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 126. Oziroma 125. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Post it as 124. What did the doctor?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 ustni predlog sedmi odstavek prvi del. Imate kakšen govor proti temu ustnemu predlogu spremem? Naj potem bomo o njem glasovali. Ustni predlog poročevalke je, da dodamo review na začetku besedila. Poziva k pregledu in reviziji, torej review and revision. Kdo je za? proti vzdržanje sprejeto. Kompromis N, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 129 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 132 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 133 za, proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani, sprijeto. 135 za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti. Glasujte. 135, konec glasovanja, zavrnjeno. Next one is 135.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 proti, vzdržan je sprejeto. 137 za, proti, vzdržan je sprejeto. Amanma 142 za, proti, vzdržan je sprejeto. Amanma 143 za, proti, vzdržan je sprejeto. Amanma 148 za, proti, vzdržan je sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Amandma ena za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma dva za, proti, vzdržani, sprijeto. In zdaj bomo glasovali o osnutku mnenja v spremenjeni verziji z elektronskim glasovanjem. Kot običajno, glasujte, prosim. And the vote is now closed. Konec glasovanja. 47 za, 2 proti. Uh, Hvala gospodu Šambunju za to mnenje in s tem smo zaključili z glasovanjem za danes. In lahko nadaljujemo. našim dnevnim redom. Na vrsti je minutko vam bom dala, da zapustite dvorano, če ne nameravate ostati. Yeah. looking forward to this year. This will be a good one. Thank you all for leaving if you are not planning to stay and doing that silently because. Ej, pa da tiho zapuščate dvorano, če ne nameravate ostati na dnevne vrede, nam je zelo pomembna tema Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016. Besedo bom predala gospe Ribeiro, ki je poročevalka. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, kolegice in kolegi. Ponovno se bomo ukvarjali z evropskim semestrom, pripravili smo eh, poročilo na to temo. skupaj zastopamo državljane Evropske unije in nameravamo upraviti delo gre za to, da s tem eh, predlogom eh, ustvarimo neko dodano vrednost, eh, sodelujem s gospodom Joao Rodriguez. Vse je zelo pomembno, da bolj vključimo socialno komponento v evropske politike, pričemer moramo to upoštevati tudi v boju proti terorizmu. Zagotoviti moramo enakomerno gospodarsko rast, vemo pa, da eh, je eh, gospodarsko okrevanje trenutno še eh, zelo labilno, zelo krhko. Evropska unija mora zato poskrbeti za povečano zaposlovanje, kar bo spodbudilo blaginjo za vse. Tako da sem razdelila svoje poročilo v šest delov, vlaganje v ljudi, več socialne odgovornosti, tretje spodbujanje trajnostne rasti z oživitvijo naložb, četrto boljša poraba evropskih sredstev za spodbujanje socialne in geografske kohezije, petič socialna vključenost kot izziv za družbo in šest ti sklop boljše usklajevanje evropskega semestra. Gre za to, da vzpostavimo ravnotežje med socialnim gospodarstvom in tržnim gospodarstvom v globalnem svetu. Nimamo socialnega razvoja brez eh, močnega konkurenčnega gospodarstva, eh, pri čemer eh, moramo zagotoviti tudi podporo državljanov v obliki socialne varnosti. Razvoj posameznika je pomemben za razvoj družbe in gospodarstva. Zaposlovanje, sploh zaposlovanje mladih eh, je zelo pomembno, zato bi morali čim bolje izvajati eh, ukrepe v okviru jamstva za mlade, prav tako izvajati ukrepe za boj proti dolgotrajni brezposelnosti. Eh, izziv je velik in nam se moramo odzvati, če želimo doseči cilje iz strategije Evropa 2020. Eh, naj povem, da se soočamo z novim trgom dela, zato potrebujemo nove kvalifikacije z nadaljnim eh, izobraževanjem, izpopolnjevanjem, tudi v koordinaciji z podjetji. Več moramo vlagati v strukturne reforme in v konsolidacijo proračunom pri čemer moramo dati prednost eh, človeškemu kapitalu in ustvarjati delovna mesta. Boriti se moramo proti neprijavljenemu eh, delu, s tem lahko zagotoviti. Tem bi lahko ogrozili socialno politiko držav, člani spovišati pa moramo tudi konkurenčnost eh, podjetij, potrebujemo bolj šo varnost in izboljšati delovne pogodbe, ne moramo imeti samo začasnih delovnih pogod, ampak tudi pogodbe za nedoločen eh, čas. Najti moramo tudi prehodne ukrepe in spodbujati politiko, ki upošteva izzive demografskega razvoja. Pričemer moramo upoštevati tako zunanjo in notranjo. Eh, dinamiko razvoja malih in srednjih eh, podjetij. Eh, pri tem moramo upoštevati programe Kozme, Rasmus, Plus in tudi Evropski sklad za strateške naložbe. Zagotovo moramo tudi financiranje evropskih združenj na evropski ravni ter spodbujati projekte za socialnimi učinki, sploh kar zadeva zdravstvene programe in rehabilitacijo otrok, pri čem moramo upoštevati specifične pogoje, ki vladajo v posameznih državah članicah. In na koncu naj eh, pozovem tudi k temu, da upoštevamo tudi eh, regije, sploh kar regije eh, na obrobju Evropske unije, zagotavljati moramo večjo teritorijalno uh, in socialno povezanost eh, in izvajati pozitivno diferenciranje med evropskimi eh, regijami, sploh eh, moče z omenjenimi možnosti, mora imeti boljše možnosti pri delitvi sredstev, prav tako pa je treba ustrezno oblikovati evropske politike na področju zaposlovanja in socialnih pravic pri čemer moramo nadzorovati izvajanje politik eh, v državah članicah na skupnostni ravni, zato da bi zagotovili blaginjo vseh eh, državljanov in eh, ne tako, kot sem povedala že v prejšnjih poročilih Evrope različnih hitrosti. Dragi kolegice in kolegi, v zvezi z pripravljenim poročilom, naj povem, da si želim, da naš odbor dobi širok konsens eh, glede izzivov, s katerimi se soočamo, osredotočiti se moramo na pristojnosti našega odbora in se ne vmešavati v pristojnosti eh, držav članic. Eh, svojo ekipo so vam vedno na voljo se si želim, da bi bilo to poročilo sprejeto z veliko večino. Čakujem pa že vaše prispevke. Hvala lepa. Zdaj predajem besedo poročevalcem v Senci, začinši s gospodom Gutierrezom Prijeto iz SND. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi poročevalki, gospe Rivero, za odlično opravljeno delo, najprej za koordinacijo, ki ga je opravljeno ki jo je upravila že pri pripravi poročila pred eh, Božičem. Tako da smo dobili poročilo, ki je eh, zelo ravnoteženo in je tik pred eh, doseganjem soglasja. Veseli me, da je pred nami poročilo, ki je skoraj že dokončano. So pa tukaj še 3-4 področja, kjer Eh, bi bile potrebne še manjše spremembe, kar zadeva postopek evropskega semestra v gospodarskem odboru, odboru za gospodarske zadeve. Imamo tudi člane in z gospod Marijo Rodriguez, kako poskrbimo za to, da bo to poročilo pozitivno sprijeto. Še vedno imamo visoko stopnjo brezposelnosti, ampak eh, mislim, da bi morali eh, to še izpostaviti. Če se brezposelnost zmanjšuje, potem eh, to ne pomeni, da so ustvarjena ustrezna delovna mesta v državah članicah. Imamo veliko brezposelnih, ki se sploh ne registrirajo več kar pomeni, da se zmanjšuje brezposelnost, stopnja brezposelnosti. To pa še zdaj še pomeni, da se ljudje zaposlujejo. Tudi moramo upoštevati tudi eh, kakovostne eh, kriterije. Potrebujemo dostojna delovna mesta, kar je nujno povdariti, pri čemer si moramo prizadevati za to, da se ne ustvari nova delovna mesta, ki bodo manj kakovostna. Večkrat je videti, da eh, se vzpostavljajo delovna mesta z delom za določen eh, čas, eh, za delni čas čas, ki so manj kakovostna kot eh, običajna delovna mesta. Prav tako je treba govoriti o eh, majhni rasti plač v Evropski uniji. Vse to lahko prispeva k mm, dostojnemu delu. vsak način moramo poskrbeti za to, da bodo delojemalci dobili občutek, da imajo varno delovno mesto, da delajo v primernih delovnih eh, pogojih, eh, da je mogoče izvajati kolektivna pogajanja. To so vse pravice, ki bi jih ljudje morali imeti. Nekaj k reformam. Kar je zapisano v tem ustavku je pravzaprav že dober, vendar pa bi morali upoštevati nek koliko drugačno strukturo pri pokojninah. Zavedati se moramo, da, je skoraj, da so skoraj vse države članice reformirali svoje pokojninske sisteme, zato moramo to upoštevati. Ne moremo reči samo, da je prišlo do reform, eh, da je to nekaj finega. Gre tudi za reforme, katerih je učinke moramo še eh, analizirati. Potem imamo tukaj zlorabo, govorimo o reformi trga dela, o eh, prožni varnosti, hkrati pa se zlorabljajo delavci z delo z določen čas oziroma z deljenim eh, delovnim eh, časom. kar je prav tako treba upoštevati. Potem imamo tukaj uh, samozaposlene, ki se ne štejejo med brezposelne. Vse to so vidiki, ki jih eh, moramo vključiti. Eh, spodbujam eh, vlaganje v človeški kapital, vendar bi tukaj morali biti bolj ambiciozni. nekaj tukaj spadlo iz eh, prejšnje verzije in sicer tudi minimalna plača, to je zahteva predsednika komisije Juncker, tega zdaj ni več tukaj, to bi morali še vedno zahtevati, kot eh, tudi vzpostavitev sklada za dolgotrajno presposelne za tiste, ki so starejši od 50 let in smo na ne pozabili v Evropski uniji osebe eh, te starosti, ki izgubijo delovno mesto se ne zaposlujejo več, kar pomeni, da bodo tudi starosti trpeli za revščine, saj bodo imeli zelo majhne pokojnite. In kar zadeva revščine, bi morali ta odstavek še ukrepiti. Prihajajo do socialne izključene, izključenosti, ki je ne moramo preprosto sprejeti v Evropski uniji, kot tudi ne eh, globalno. Imamo tudi nesprejemljivo revščino med otroci, ki živijo v Evropski uniji, zato se moramo boriti proti revščini in socialni izključenosti. Sicer pa mislim, da smo tik pred eh, soglasjem, nekatere vprašanja lahko še eh, natančneje oblikujemo. Pri vlaganjih, eh, naprimer, smo želeli zadeve prenesti na Junkerjev načrt, v evroobmočju so se investicije zmanjšale, e, poskrbeti pa moramo za nadaljna vlaganja z Junkerjem na črto, ne pa da bomo že obstoječe investicije e, prestrukturirali. Ali pa naprimer, da opozorimo tudi na to v okviru razprave o večletnem finančnem okviru, da je treba upoštevati tudi migransko politiko, begunsko politiko, politiko varovanja zunanih meja. E, skratka, vse te zadeve se ne smejo izvajati na račun na socialnih zadev, moram jih toliko bolj upoštevati. Če naj eh, bi ustrezno prestrukturirajo obstoječa eh, sredstva, potem moramo eh, temu oporekati. Če imamo nove politike, potrebujemo nova sredstva za to. Ne moremo izvajati novih politik z že tako skromnimi socialnimi skladi. Ampak sicer, Sofija, najlepša hvala. Hvala za ta prvi osnutek. Najlepša hvala. Ulrike Trebezios, izvolite. Ich möchte mich zunächst auch. Pa lepa, gospa predsedujoča, najprej bi se zahvalila gospe Rimeri. Poročilo je dobra osnova za mm, prihodne sodelovanje. Po tem, kar je povedal kolega, bi vendarle želela izpostaviti nekaj temeljnih zadev. Na skupni cilj seveda je zmanjšati brezposobnost, stabilizacija socialnih sistemov in um, ustvarjanje gospodarskih eh, impulzov, ampak če tudi tega tukaj nišče ne omenja, je mislim, da jasno, da je skupna valuta evro odgovoren za to stanje. Tudi v tem letu bomo v našem odboru, tako kot v prejšnjih eh, letih in tudi prihodnih eh, letih, delali na simptomih pri tem lahko pride do manjšega izboljšanja, ampak eh, nasplošna nesposobnost sistema, da se odziva na asimetrične gospodarske jezive, bo vedno povzročala težave. Tukaj imamo tudi veliko zadolženost eh, javnih in zasebnih proračunom, eh, pomekljiva konkurenčnost posameznih območij in osebna katastrofa cele generacije ljudi v Južnji Evropi, ki se poslavljajo do te Evropske unije. Politika nizkih eh, obresti Evropske centralne banke, ki naj bi razbremnila gospodarstvo, lahko prinese kratkoročne eh, učinke, dolgoročno pa eh, povzroča napačno posredovanje vlagan v socialne sisteme in prelaga probleme v prihodnost. Poleg obrezne politike imamo tudi velik nakup eh, vrednostnih eh, papirjev, s tem se kapital vse več uporablja za špekulacije, ne pa za vlaganje v realno gospodarstvo. Glede tega imamo aktualne članke v Wall Street Journalu kot tudi eh, drugih finančnih časopisih. Kar zadeva državo blaginje, navedam primerom 23. 12. so v Züricher Zeitung eh, objavili članek, članek o katastrofalnih pogojih na meji z eh, Švico. V Švici nastajajo nove tovarne, francozi pa prihajajo čez mejo in tam najdejo delo. Če Francija ne bo izvedla svojih eh, nujnih reform, ne bo prišlo do stabilizacije situacije. Zavedati se moramo, da ima Švica še vedno močno valuto in je kljub temu konkurenčna. Francija in druge države pa imajo pomanjkanje reform in se zaradi tega ne smejo izgovarjati. Delovna mesta so najboljša socialna politika in še, eh, se še ni pridruževal nad kakovostjo švicarskih delovnih mest. Aktualne majhne zmage so posledica nizkih eh, cen eh, nafte, s čimer se povečuje kupna moč. Kaj se bo zgodilo, ko se bodo cene energije spet povečale? to si sploh ne moramo predstavljati. E, nekaj neposredno oporočilo. Vlaganja so potrebna, ampak trajnostna rast ni nekaj, kaj bi dosegli z novimi programi. Veseli me, da e, poročilo e, daje odgovornost državam članicam. Program jamstva za mlade se ni obnesel. Drak je bil in mnoge občine v problematičnih regijah so bile preobremenjene zaradi njega. Španija, Portugalska, e, Italija niso mogle ustrezno izvajati teh programov. 39 je odstavek e, evro, poročila Evropske komisije. Kar zadeva investicije v človeški kapital, to bo delovalo samo, če so države mednarodno konkurenčne, brezposobnost uničuje človeški kapital, pomegljivosti so tako velike, da jih z evropskimi programi ne moramo izravnati. Državam ne smemo predpisovati eh, davčnih eh, sistemov. Naša pristojnost eh, odbora za zaposlovanje ni na tem področju in države članice imajo različne potrebe izmenjava najboljših praks in nekaj, kar seveda podpiramo, vključitev beguncev v trg dela je stvar držav članic. Vedno bolj vidimo, da gospodarska konvergenca v Evropski uniji kljub eh, velikih eh, kohezijskih skladov ne uspeva. To izhaja iz eh, kulturnih razlogov, pa tudi iz. Uh, uveljavljenih eh, ekonomij, sploh v Zahodnji Evropi. Zato se moramo vprašati, kako preprečiti nadaljne poslabšanje situacije v določenih regijah. Hvala lepa. Eh, Hvala. Hvala. Naj se najprej zahvalim poročevalki gospe Ribero za odličen osnutek poročila. V osnutku poročila je ustrezno ravnovesje med ekonomskimi pomisleki in potrebo po nadaljni gospodarski konsolidaciji, kar se tiče pri upoštevanju zaposlovanja in socialnih vprašanj. Poročevalka daje veliko prednost naložbam v ljudi. Strinjam se s poročevalko, da je potreba po boljšem in bolj skladnem prepoznavanju kompetenc eh, zelo pomembna, to smo danes že slišali. Sistem validacij, ki ga poročevalka omenja v poročilu, mislim, da bi bil zelo dober prvi korak naprej in tudi v pravo smer. Kljub temu pogrešam večjo osredotočenost na neujemanje usposobljenosti in na to, ali izobraževalne inštitucije izpolnjujejo oziroma odgovarjajo potrebam trga dela v tem delu poročila. Poročevalka je del poročila namenila tudi strukturnim reformam. Strinjam se z njo, da je treba nadaljevati z strukturnimi reformami trga dela, če želimo okrepiti ekonomsko rast, če želimo ustvariti nova delovna mesta in okrepiti kakovostne zaposlitve. Vendar pa tukaj pogrešam konkretne predloge o tem, kaj bi te reforme morale vsebovati in kaj bi morale doseči. V zvezi s tem bom podala predloge sprememb, v katerih bomo pozvali za bolj fleksibilen trg dela, ki povečuje zaposlitev, hkrati pa zagotavlja več varnosti zaposlenim. Poleg tega bom dodala predloge sprememb o tem, kako bi lahko zagotovili, da bi čim večji del aktivnega prebivalstva bil aktiven dalj časa. Rada bi tudi povdarila, da se poročevalka osredotoča na nadaljne naložbe zlasti za MSP-je. MSP-ji so res hrbtenica evropskega ustvarjanja delovnih mest in zato morajo biti uh, v središču naše pozornosti prav MSP-ji in druga nastajajoča podjetja, ko želimo okrepiti to politiko. Zahvaljujem se poročevalki za dobro in uravnoteženo poročilo in se veseli, veselim sodelovanja na tem. Poročilu. Hvala. Hvala, gospa Gabriele Cimer. Ja, ja, tudi. Jaz bi se zahvalila poročevalki za delu, ki ga je opravila pri pripravi tega poročila, zdaj imamo neko osnovo za nadaljno skupno razpravo. Vendar sem si vendarle postavila vprašanje, zakaj se določenih zadev lotevamo tako oklevajoče eh, in eh, se zelo nerodno izražamo. Mislim, da smo v Evropski uniji v takšni situaciji, da bi morali državljanom jasno pokazati in zahtevati eh, socialne spremembe. Mislim, da to pričakujejo. S tem porušilom moramo dati tudi neko ponudbo, kar zadeva socialne in demokratične eh, zadeve. Zato moram izraziti kritiko, ki jo izražam vedno v imenu svoje skupine. In sicer eh, kritiziramo Evropski semester predvsem zato, ker ga Evropski parlament eh, samo opazuje in eh, razpravlja kot opazovalec, ne more se odločati. Jasniti, pojasniti moramo in zahtevati, da se vrnemo na skupno odločanje in sicer na vseh področjih ekonomskega upravljanja. Druga stvar, ki bi jo izpostavila, je nekaj, kar se mi zdi preveč eh, močno opredeljeno v poročilo, da, zahti, da se ukvarja, da se nam zdi vprašli v konkurenčnost za vsako ceno. 3,5 odstotna eh, rast eh, ne more pomeniti prvenstvenega cilja povečanja konkurenčnosti. Morali bi govoriti tudi o pomanjkajo socialne kohezije, notranjega popraševanja. In v tej zvezi eh, samo še nekaj. Zelo lepo je in dobro, da imamo vključene zdaj tudi socialne kazalnike, vendar pa so nek stranski produkt, eh, kaj ti zavezujoči. Eh, ukrepi ne bodo posledica teh eh, kriterijev. Kar zadeva posamezna poglavja, kar zadeva vlaganje v ljudi, sem prepričana, da brez eh, velikih vlaganj v ljudi ne moremo premostiti posledic varčevanja. In če želimo mlade vključiti v tak dela, potem moramo pozoriti na to, da so strukturne reforme pripeljali do eh, vrčevanja, sploh na področju izobraževanja. Tega ne bi smeli kar tako pozabiti, eh, kar zadeva ukrepe za boj proti dolgotrajni brezposelnosti. Mislim, da bi morali ponovno vključiti javna dela. Vse to smo že imeli kot pristop v Evropskem parlamentu in tudi pri komisiji, zato ne vem, zakaj o tem sploh ne govorimo več. Kar zadeva strukturne reforme, najjasno povem, da zavračamo načelo prožne varnosti. O tem smo že govorili, takšen pristop več Eh, prožnosti, po eni strani, po drugi strani več varnosti za zaposlene. Ta, to načelo ne deluje. Ta pristop ne deluje. Posledica je velik porast prekarnih delovnih mest, povečanje brezposelnosti, povečanje psihičnih pritiskov, zmanjšanje socialne varnosti in manj eh, prispevkov v pokojninske blagajne. strukturne reforme, ki so predvidene, morajo biti progresivne narave, ki bi temeljila tudi na kolektivnih dogovorih, kar zadeva minimalno plačo. Me veseli, da jih je omenjal kolega iz eh, socialistov in demokratov. To je pomemben pristop za boj proti revščini in socialni izključenosti kar za zadeve strateške investicije. Naj izpostavim tudi sindikate strateške investicije. Tukaj ne omogočajo eh, dovolj eh, vlagan. To so zadeve, mm, ki državam članicam omogočajo, da prihranijo določena sredstva v proračunu in zadeve samo preložijo na drug kup. Zahtevati bi morali neke socialno dodano vrednost eh, teh eh, projektov, njihov učinek oziroma vpliv na zaposlovanje in sostavitev delovnih razmer, ki ne bodo sem vodila v prikerno delo. in to tudi za programe javnih del. Kar zadeva socialno vključenost po Lizbonski strategiji, je po mojem mnenju tudi strategije EU 2020, kar zadeva socialno vključenost, nekaj, kar je propadlo. Namesto zmanjšanja revščine smo priča povečanje revščini, neenakosti, socialne izključenosti pri čemer ugotavljam, da eh, ciljev za boj proti revščini in socialni izključenost, ki smo si jih zastavili v letu 2010, ni več. Eh, govorili smo, da gre za krizo eh, in za težave, ampak zdaj sploh ne govorimo več o njih. Zato potrebujemo strategijo za minimalne socialne standarde kar pomeni, da bi morali ponovno oživiti razpravo tudi, kar se zadeva dodatne protokole k evropskim pogodbam, v katerih zagotavljamo, da so socialne pravice vedno nad sloboščinami povezanih eh, z prosim eh, trgom, toliko z mojim. Že prej smo vložili predloge sprememb in uh, se že veselim razprav z kolegi, tako da vidimo, kje se lahko poenotimo, kje pa bomo ohranili lastno mnenje. Hvala lepa. Jean Lambert from the Greens, but she's not here. Is someone... Naslednji na vrsti je Jean eh, Lambert iz od vrste zelenih, je kdo na mesto nje, potem pa Laura Agija, izvolite. Hvala. Hvala tudi kolegici, ki nam je predstavila ta dokument, v katerega je bilo vloženega veliko dela. Kar nekaj stvari je, ki se še ne ujemajo popolnoma z resničnostjo, ki jo imamo vsi pred očmi. Analizirati podatke o brezposelnosti samo z makroekonomskega vidika ne kaže, kakšno je resnično stanje pri brezposelnosti. To nam reč ne kaže, kako hudo in težko je življenje brezposelnih tukaj bo treba analizirati različne vidike, različne primere, zato da bomo lahko eh, razumeli, da ni dovolj, da predlagamo oziroma zahtevamo spremembe, izboljšave, ampak da je treba stvari res spremeniti. In potem brezposelnost mladih. Statistike, to so pač samo številke, hladne številke in pogosto ne odražajo resničnosti majhn, to majhno povečanje, ki ga ugotavljamo, to majhno zmanjšanje brezposelnosti mladih. Ali to upošteva mlade, ki so brezposelni in ne morejo nadaljevati študija in ali to upošteva mlade, ki so zapustili svojo državo zato, ker so odšli drugam. Te osebe niso več brezposelne, ampak so šle iskat svojo priložnost drugam. govorimo o atipičnih in neklasičnih zaposlitvah. Na teh področjih vedno obstajajo nevarnosti za zlorabo. Nikdar ne smemo eh, dovoliti zlorab teh vrst pogodb. Na tak način bo svet dela postal samo še bolj prekaren. omenjena je tudi platforma o neprijavljenem delu, o prikritem delu, ali mi ne spodbujamo prekarizacije delavcev, ali ne spodbujamo zlorab pogod po delu. Posebna priporočila po državah eh, so oblikovana, vendar pa ne preverjamo, ali se to izvaja. Pri nas, na primer, se predlagajo reforme šolskega sistema. Zakaj? Zato, ker pride včasih do zlorab prekarnih pogodb. Ampak te reforme so usiljene in ne delujejo in potem nam usilijo oziroma naložijo druge reforme, ki še vedno predstavljajo probleme. Biti moramo previdni, kazalniki so morda dobri, ampak potem pri samem izvajanju pa stvari včasih šepajo. Eh, ko smo eh, govorili o javnem dolgu Italije, Grčije in tako naprej, se mi je zdela, da se me to eh, res dotika, ampak v Grčiji so bile naložene strukturne reforme. Ne moremo še naprej zahtevati reform za vsako ceno. Gre za položaj, ki je zelo težak. Posledice pa lahko čutijo tudi druge države. Poglejmo Finsko. Ta država zdaj velja za evropskega bolnika, zato ne smemo kazati s prstom na tiste najmanj uspešne, najbolj ubogljive države. Kriza je prizadela tudi tiste, ki so bile zelo ubogljive v preteklosti. Grčiji so bile naložene strukturne reforme. Usiljena je bila reforma pokojninskega sistema, ampak ali bomo na tak način lahko zagotovili to, kar je zapisano v tem besedilu? Sprašujem se, če je treba tako ravnati poleg nujnih strukturnih reform, ali je treba vplivati tudi na socialne sisteme, na pokojninske sisteme in tako naprej. Razumem, da predsednik Juncker pravi, da je treba delovati in da je treba biti bolj učinkovit, vendar je treba ulagati tudi v reforme velike infrastrukture. Seveda to ima nekatere slabosti, ampak stvari v času ne trajajo tako zelo dolgo. Ko je ustvarjena infrastruktura, ko so ustvarjena delovna mesta, potem te naložbe imajo tudi posledice za okolje. Torej, kaj pa se zgodi potem, ko je infrastruktura gotova? Delovna mesta teh ljudi niso več potrebna. Treba je pomagati realnemu gospodarstvu. To prinaša namreč koristi državljanom in delavcem. Poročevalka govori o socialnem gospodarstvo, ampak treba je upoštevati tudi zeleno gospodarstvo. Treba je vključiti vse, kar je zdaj aktualno, zato da bomo lahko naredili naše zaposlovanje bolj dinamično. Strinjam se s tem, ko govorimo o pristopu. ki se osredotoča na posameznike, zlasti, kadar se borimo proti dolgoročni brezposelnosti. Za brezposelne, ki so dolgo brezposelni, je najpomembnejše, pre, najpomembnejše preživetje. Obstajajo ljudje, ki živijo pod pragom revščine. In kaj si oni želijo? Želijo si, da bi, če imajo družino, zagotovili tej družini preživetje in dovolj hrane. Disokupacijo di, di lungo termine. Affrontiamolo in maniera estremamente seria. Ci sono... Danes še nismo govorili o dolgoročni brezposelnosti, ampak vseeno menim, da moramo stvari obravnavati z vso resnostjo. Še nekaj stvari bomo morali vključiti s pomočjo predlogov sprememb. Baze ba, oziroma temelj je dober, vendar je treba ustrajati pri konkretnih primerjih in v nujnih, urgentnih primerjih je treba uvesti takošne konkretne ukrepe. Thank you. Uh, next speaker should have been. Uh, Hvala. Naslednja govornica bi morala biti gospa Bizoto, ki predstavlja INF. E Niko, nje ni tukaj in mislim, da tudi ni nikogar, ki bi jo nadomestil. Potem pa je še nekaj poslancev prosilo za besedo. Gospa Rodriguez, ste prosili za besedo? Dobro, že. Ja. Eh, Madame eh, Spa Rodriguez, gospod Šister in gospa Lope Fontanje in potem še gospod Šombo. Okay, then we start with uh, uh, Maria How, you were not. Did you want the floor? Marija, ste želeli besedo? Potem pa izvolite za vami, gospod Šiste. So, Zelo vesela sem, da, lahko, da sem lahko tukaj kot polna, polnopravna članica odbora za zaposlovanje. Hkrati pa sem po ugodnem naključju tudi poročevalka za letni pregled rasti v odboru Ekon. To je odlična priložnost za Evropski parlament, da pripravi konsistentnost in vplivno stališče, eh, ko zdaj prehajamo v novo fazo Evropskega semestra zakaj gre. Gre za to, da moramo imeti bolj učinkovito rešitev, zato da bomo rešili probleme, ki jih imamo v Evropi. Zlasti, da bomo odpravili zelo visoko brezposelnost, pa tudi odpravili tveganje tega, da gremo vedno bolj proti dnu in da spodkopavamo naše osnovne socialne standarde. Kot poročevalka v Ekonu bom seveda upoštevala te skrbi, ampak tukaj, tam so naši nameni drugačni, tam obravnavamo ekonomske politike. Kljub temu bi tukaj rada opozorila, da tokrat ta svežen ki ga predlaga komisija, je po mojem mnenju bolj uravnotežen, kot je bil prejšnji. To je po mojem mnenju dobra novica. V tem svežnju je tudi nekaj novega, kar bi moralo pritegniti našo pozornost. Ta nova stvar so priporočila za podeželska območja. Zdaj imamo zelo podrobna priporočila za podeželska območja. In odbor za zaposlovanje bom obvestila, da bomo v odboru Ekon, ko bomo pripravljali poročilo, na to vprašanje zelo pozorni. Lahko vam tudi povem, da ko bo prišlo to do sveta ministrov bo ECOFIN tukaj zelo aktiven. Tudi svet EPSCO načrtuje, da bo zelo aktiven. Mislim, ampak eh, seveda člani tega odbora, jo, odbora morajo biti na to zelo pozorni. Kaj lahko mi povemo kot odbor za zaposlovanje, kar se tiče upravljanja podeželskih območij, ki zagotavlja res konvergenco navzgor in ki preprečuje to, da gremo proti dnu. In če lahko predlagam nekaj kot članica odbora za zaposlovanje, upam, da bo končno poročilo tega odbora eksplicitno obravnavalo to temo. Ta odbor ne sme molčati, kar se tiče priporočil za podeželska območja. Ta odbor mora povedati svoje mnenje in lahko vam zagotovim, da bo tudi odbor Ekon povedal svoje mnenje in celoten parlament bi moral povedati svoje mnenje. Naj zaključim s tem, da imamo dober začetek. Prvič je predsednik Evroskupine sprejel, da pride v parlament v, na plenarno zasedanje. Bil je z nami v Strasburgu. Ampak prepričam, na sem, da upravljanje evra ne bi smelo biti samo v rokah ministrov za finance, finančne zadeve, ampak tudi v rokah ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve. Mi tukaj v Evropskem parlamentu smo tudi parlament za evro in zato imamo jasna sporočila iz odbora Ekon in tudi iz odbora za zaposlovanje to temo odpiram tukaj, zato ker menim, da je to nova tema, hkrati pa osrednjega pomena. Hvala. You, uh, Hvala, gospod Šuster. Eh, hvala lepa. Tudi jaz menim, da je poročilo na številnih področjih zelo pozitivno in lahko dobro izhodišče. Tri stvari bi pa rad še omenil, treba jih je bolj izpostaviti. Mi kot obor za zaposlovanje moramo kritizirati tudi obliko konsolidacije proračuna eh, in eh, tu ne gre eh, za kritiko konsolidacije same, temveč načina, kako se to počne. Mi vidimo, da pri konsolidaciji proračuna samo znižujejo stroške Eh, to pomeni, da eh, se eh, zmanjšuje socialna pomoč, prihaja do večjega razkoraka med prebivalstvom. Torej, konsolidacija ne sme potekati samo pri izdatkih, temveč pri prihodkih in tu obstaja veliko možnosti, naprimer odprava uh, Eh, davčnih dogovorov, kot eh, smo jih imeli v Luksemburgu in eh, marsikaj drugega je še možno. Drugo področje, kjer moramo biti zelo jasni, je vplivanje na plače, torej do sedaj uh, velja, da eh, plače ne smejo rasti uh, bolj kot produktivnost in uh, dejstvo je, da so plače tudi del popraševanja na notranjem trgu. In tretja stvar, kaj si obetamo od socialnih kazalnikov, ki sedaj dobivajo večjo težo socialni kazalniki, višina brezposelnosti in revščine ni samo vprašanje socialne pravičnosti. Obstajajo namreč tudi študije o tem, da socialni razkorak ovira gospodarsko rast eh, in ekonomske perspektive in zaradi tega je to ob socialni pravičnosti pomembno, da v poročilo o rasti upoštevamo tudi socialne kazalnike in potrebni so seveda tudi posebni ukrepi na tem področju eh, in potrebne so jasne, konkretne zahteve. Mislim, da bi morali te tri točke še dodati in dopolniti. Hvala, gospa Lope Fontanli. Hvala. Hvala, predsednica. Najprej. Kot je povedalo povedala večina mojih predhodnikov, bi se rada zahvalila Sofiji za poročilo, ki ga je predstavila. To poročilo je zelo pomembna podlaga za delo. Povzema glavna načela, eh, na katerih moramo delati mi kot odbor za zaposlovanje. hkrati se oba odbora lahko dopolnjujeta. pri obravnavanju teh problemov. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala poročevalka. Treba je okrepiti socialno in geografsko kohezijo, kohezijo. Zato je treba uporabiti tudi evropske sklade. Treba je tudi omeniti 174. člen PDEU, ki omenja skladen razvoj med evropskimi regijami, vključno s tistimi, ki imajo stalne ali demografske omejitve. Govorimo o najbolj oddaljenih regijah, vendar mora to zadevati vse regije, ki imajo demografske probleme, ki so stalni in hudi. Kar pa se tiče Eh, demografskih sprememb se ne smemo osredotočiti samo na staranje prebivalstva, ampak tudi na drugi vedike, kot je naprimer gostota prebivalstva, eh, zapuščanje prebivalcev določenih regij in tako naprej. In tukaj ne smemo pozabiti na strateške naložbe. Te naložbe lahko pomagajo nekaterim območjem, zlasti na podeželju. Če ne bomo uspeli izboljšati konkurenčnosti in pritegniti oziroma ohraniti prebivalcev, ki živijo v določenih regijah, da ostanejo tam, bodo te regije zapustili. Ampak eh, prepričana sem, da bo Sofi naredila vse, kar je treba. Gracias, eh, Gospod Kalvi Šambon. Hvala, predsednica. Na kratko bom povedal, da je že veliko bilo zelo zanimivih stvari povedanih. Vseeno eh, sem čutil potrebo, da se odzovem na to, kar je bilo povedano. Gospi Ribeiro se zahvaljujem za odlično in resno delo. Uspelo je najti ravnovesje in to je zelo pomembno sporočilo. Tega ravnovesja ne smemo izgubiti. Gre namreč za ravnovesje med potrebami, ki so družbene potrebe in se razlikujajo med različnimi regijami, hkrati pa obstajajo tudi potrebe eh, na področju zaposlovanja. V nekaterih državah je naprimer situacija zelo resna, kot naprimer na našem koncu. Kratkoročno imamo pogosto ukrepe, ki izhajajo iz ekonomskih politik. Imamo tudi strukturne ukrepe in srednjeročne ukrepe. Imamo gospodarske, proračunske, trgovinske ukrepe. Gre za to, da se mora različna ozemlja organizirati. Mislim pa, da bomo dosegli dogovor, če bomo priznali, da so določeni ukrepi res nujni na socialnem področju. Vendar tega ni treba vključiti v to besedilo. To besedilo mora obravnavati vprašanje, kako to financirati. Socialna vprašanja, socialne potrebe obstajajo, vendar to ne sme vplivati na makroekonomsko politiko te države. Makroekonomska politika mora financirati potrebe, ki se pojavljajo. In to je vprašanje, ki se postavlja in o katerem vas prosim, da razmislite. In potem, ko govorimo o zaposlovanju, o problematikah, ki zadevajo naš odbor, je treba pogledati, kako bi lahko podprli mobilnost, kako bi lahko pomagali mobilnost. In to so politike, ki jih je treba financirati. In še za konec. Treba je predvideti možnost, da se upošteva prihodek v okviru makroekonomskih politik. To lahko dosežemo preko fiskalne politike. Kot je pojasnil Sergio, tudi to je naprimer zelo pomembno. Treba je vzpostaviti določene zelo natančne ukrepe, ki so ekonomski ukrepi, naprimer minimalni prihodek. Te ukrepe pa lahko spremljajo še drugi ukrepi, ampak eh, vprašanje minimalne plače bo zahtevalo dolgo razpravo. In potem še ena tema. Na evropski ravni so problemi res zelo razdrobljeni obstajajo države, ki skoraj nimajo brezposelnosti in eh, druge države, kjer je brezposelnost zelo visoka in kjer so eh, žrtve brezposelnosti cele generacije. Ne bom se več spuščal v te podrobnosti, ampak mislim, gospa poročevalka, da ste dosegli odlično ravnovesje v tem poročilu. Uh, we, uh, usual, uh... Hvala kot običajno nimamo dovolj časa za naslednjo točko na dnevnem redu, ampak kljub temu bi rada prosila gospo Ribeiro, če želi še kaj povedati. Izvolite. Najlepša hvala za vse prispevke. Seveda, eh, pripravljena sem na delo. Delo se bo začelo v prihodnjih dneh, roki pa so kratki rada bi povedala naslednje. Tukaj ne bomo mogli rešiti vseh svetovnih problemov. Sem pa seveda pripravljena narediti vse, kar se da, da bi bila politika res v službi državljanov. Ne želimo si samo politične razprave, ne smemo se omejiti samo na ideje politike niso tukaj samo zato, da so to politike, ampak uh, zato, da se ustvarijo najboljši pogoji za državljane. In če nam bo to uspelo, bo to super. Hvala lepa. 14. januar je rok za vložitev predlogov sprememb, 25. januarja jih bomo obravnavali, 17. februarja sprejem v parlamentu. Hvala vsem, tudi gospe poročevalki in sedaj prehajamo na naslednje eh, zelo pomembno poročilo. Gre za starševski dopust. Marija Arena je eh, poročevalka, prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Zelo hitra bom in bom predstavila vsebino tega poročila. Eh, ki ima tri dele. V prvem delu analiziramo eh, prenos direktive in težave pri tem. Eh, tu ugotavljamo, da obstajajo pomembna razhajanja, ki imajo negativne učinke pri jemanju starševskega dopusta, vendar načelo subsidijarnosti je tu zelo pomembno. Eh, potem drugič, eh, tu govorimo o učinkovitosti direktive, zavedamo se, eh, da imamo pač premajhno usklajenost med starševskim dopustom, porodniškim in očetovskim dopustom. Potem gre za vprašanje plačila v času tega dopusta, potem prenosljivost starševskega dopusta. Neprenosljivost eh, je včasih zelo zanimiva. Eh, Naprimer, eh, vsaki roditelj vzame njemu dodeljeni del starševskega dopusta in nordijski sistemi pa predvedevajo prenosljivost in starši otroci delijo starševski dopust, tako da tudi očetje jemljajo eh, dopust. Eh, se je treba tudi prilagoditi stopnji zaposlenosti ženske. Tam, kjer je večja zaposlenost žensk, je treba dopustiti prenosljivost in delitev med moškimi in ženskami. Ker je zaposlivost žensk nižja, eh, prenosljivost eh, vodi v to, da samo ženske jemljajo starševski dopust. Eh, se pravi, tu je treba upoštevati mnoge dejavnike. Tri dejavniki so pomembni. Trajanje, plačilo in prenosljivost. Okoli teh treh eh, dejavnikov moramo analizirati učinkovito starševskega dopusta. Eh, predlagamo tudi eh, direktivo o očetovskem dopustu. Eh, tu bi pač morale sprejeti različne države članice. Zastavlja se tudi vprašanje varstva otrok, skupnega varstva. To je tudi v korist združevanju poklicnega in družinskega življenja, ne želimo stereotipov, želimo boljše ravnovesje med moškimi in ženskami eh, pri eh, delitvi eh, družinskih opravil. Torej sedaj seveda pričakujem z veliko zanimanja prispevke kolegov in kolegic. Hvala lepa. Eh, najprej gospod Hetman za ELS, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rad presrčno zahvalil eh, kolegici za pripravo tega osnutka poročila. Mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo zastavljajo se pomembna vprašanja eh, glede uresničevanja omenjene direktive. Nekatere formulacije v poročilu pa se mi zdijo pretirane. Strinjam se s poročevalko, da ne moremo razumeti, zakaj se komisija noče ukvarjati z materinskim dopustom. Tu gre eh, v končni fazi za uresničevanje direktive o starševskem eh, dopustu in Evropski parlament mora tu prevzeti pobudo in poskrbeti za dobro poročilo. Tu moramo pravzaprav eh, dati priporočila za prihodnost potem eh, države članice eh, so deloma eh, sklenile, da bodo imele daljše obdobje od tega minimalnega, ki je tu predvideno. Torej, treba je upoštevati seveda, koliko Eh, moških očetov, torej eh, jemlje starševski eh, dopust. Tu pravzaprav rezultati niso zadovoljivi, čeprav je starševski dopust, ki ga izkoriščajo očetje, pozitiven za razvoj otroka. Jaz imam pravzaprav tudi lastne izkušnje na tem področju in očetje zelo radi sodelujejo pri skrbi za otroke in treba je dejansko izboljšati statistike, treba je bolj eh, spodbuditi učete k jemanju starševskega dopusta. To ne velja torej zgolj za ta poziv ne velja zgolj za države članice, temveč tudi za komisijo, ki mora postati dejavna in najti boljše rešitve. Poročevalka omenja tudi pomembno vprašanje in sicer plačila v času starševskega dopusta. Obstajajo velike razlike med državami članicami v nekaterih državah. Eh, eh Ni nobenega plačila v času starševskega dopusta, ponekod pa so plačila nižja kot v času eh, materinskega dopusta in zaradi tega starše eh, in, eh, sploš, in še bolj očetje manj jemljajo porodniški dopust. Torej, tega plačila, kot je tu predlagano, v tem trenutku ne moremo uvesti eh, nekatere države članice za starševski dopust niso predvidele nobena plačila in pogajanja so tudi pokazala, da je razprava zelo težavna, ker so stališča držav članic tako različna in zaradi tega bi morali to vprašanje še naprej urejati na nacionalni ravni. Evropska rešitev ne bi bila skladna s načelom subsidijarnosti. Na začetku sem povedal, da je pomembno, da parlament v tem poročilu nakaže konkretne usmeritve, naj pripravi torej dobre, dolgoročne rešitve. Tu bom predlagal tudi nekatere spremembe poročila in uh, O tem bom še govoril, torej zanašam se na dobro sodelovanje s poročevalko in že sedaj se eh, zahvaljujem za eh, delo s kolegico. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerike za IKR. E eh, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa kolegici Areni za pripravljeno poročilo na začetku želim povedati, da je v nemškem prevodu velika napaka. Mi uh, o, uh, na evropski ravni uporabljamo besedo Eltan urlaub, uh, starševski dopust. In v nemščini pa besedice dopust ne moremo uporabiti. Vsi vemo, da tu ne gre za dopust starševski dopust eh, kot besedo lahko uporabimo samo, če eh, imamo priznano in plačano starševsko delo, ki je enako plačano kot skrb eh, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. In zato bi seveda morali vedeti, kako je plačano vzgojno delo v ustanovah dokler pa po celi Evropi ne moremo garantirati eh, take eh, ga plačila, eh, ne smemo še dodatno diskriminirati staršev in govoriti o eh, starševskem dopustu. Tu gre torej za formalni vidik. Torej, jaz podpiram vsak prestop, ki služi staršem in družini. Enako pomembna pa mi je tudi subsidijarnost. To velja tudi za eh, porodniški dopust za eh, čas za vzgojo otrok in blokada v eh, svetu vidi, kaže, kako, kaj se zgodi, če zlorabljamo to temo. Eh, in če pravzaprav vsi eh, izražamo preveč želja. Jaz imam tudi nekaj konkretnih predlogov zlasti za eh, drugi del poročila. Posredoval bom predloge sprememb. Glede povezovanja poklicnega in družinskega življenja, pa želim povedati naslednje. Eh, kot v ameriških državah, bi morali eh, tudi v Evropski uniji zagotoviti pravico do dojenja otrok, eh, tega pač ne morejo zagotoviti moški. Hvala lepa, sedaj pa za Alde, gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je jasno. Naredili smo napredek. Če si ogledamo prvotno direktivo o porodniškem dopustu, ki daje pravice ženskam pred in po porodu, vidimo, da so tu seveda moški izpuščeni. In potem pa smo uh, si ogledali uh, uh, porodniški uh, dopust, uh, ogledali smo si uh, vprašanja enakosti spolov. Uh, tudi na podlagi socialnih pravic. Mi imamo ustrezne kolektivne pogodbe na evropski ravni in vse je povezano seveda tudi s povezovanjem družinskega in uh, poklicnega življenja, In eh, mi smo povezovanje poklicnega in družinskega eh, življenja ločili od vprašanja porodniškega dopusta. To je napredek. Hvala lepa poročevalci za eh, ta obsežen dokument. Mislim, da jasno pove in tu se strinjam z njo, da definicije porodniškega. Eh, očetovskega, starševskega dopusta eh, predstavljajo ključno vprašanje. Nekatere države namreč razlikujejo med temi dopusti. Eh, nekatere države pa imajo starševski dopust, ki vključuje vse. Težko je torej oceniti zaščito, ki jo dajejo določene države članice. E, niso vse e, države sledile postopnemu e, pristopu Evropske unije k starševskemu in porodniškemu dopustu. Najprej si moramo ogledati nacionalno zakonodajo, kar zadeva starševski dopust in druge pač dopuste zaradi družinskih razlogov. Torej, ni dovolj jasnosti v državah članicah eh, o tem, kako so povezani različni dopusti, ki služijo zdrževanju poklicnega in družinskega življenja. In plačilo je seveda ključni dejavnik za dejansko eh, uporabo porodniškega in starševskega dopusta in tudi drugih eh, vrst dopusta, naprimer za nego otroka. Eh, plačilo je po, ključno za združevanje poklicnega in eh, družinskega življenja. Naj si na kratko ogledam stvari, ki izpostavlja poročevalka. Strinjam se, da za delo, eh, da javci ne smejo eh, spodkopavati jemanje starševskega dopusta zaradi fleksibilnosti, Eh, torej komisija še vedno eh, ni pravzaprav objavila eh, poročila o izvajanju o starševskem dopustu. To je škoda, ker smo odvisni od njihovih informacij. Mi potrebujemo dosledno revizijo različnih besedil na evropski ravni. S tem se strinjam. Vendar upam, da bomo. Eh, glede tega prišli do nekega spremljivega zaključka. Priznati pa je treba, da tu ne smemo biti nefleksibilni. Po mojem mnenju imamo določene težave z direktivo o eh, porodniškem dopustu zaradi določene nefleksibilnosti. Se pravi, upam, da se bomo glede tega dogovorili. Strinjam se s poročevalko glede tega, da so potrebne finančne spodbude, vendar seveda moramo pogledati, kaj se dogaja v različnih državah članicah. Veliko dobrih predlogov je, z mnogimi se strinjam. Predlagala bom pa tudi nekaj spremem, pogovoriti se moram še s kolegi o tem vprašanju, kajti glede tega vprašanja imamo različna mnenja. Vsekakor se zahvaljujem za dosedanje delo. Hvala lepa in ne super ni tukaj. Tudi nihče je ne zastopa. Monika Vana, zeleni, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi Mariji Areni za pripravo osnutka. Zeleni menijo, da je to dober osnutek. Eh, omenili ste pomembne točke, eh, zlasti tudi to, da je treba ukrepati. Eh, saj je treba eh, združiti eh, porodniški dopust, starševski dopust z poklicnim življenjem. Ker je prišlo do omiko direktive o porodniškem dopustu, je treba ukrepati ne zgolj v državah članicah, temveč tudi na ravni EU. Pri oceni direktive se je izkazalo, da eh, dosedanja eh, Eh, direktiva zasleduje vse zastavljene cilje, naprimer cilje povezovanja eh, poklicnega in družinskega življenja, eh, združljivost z polno zaposljivostjo, to je nekaj, ker smo neuspešni, potem porazdelitev plačanega in neplačanega eh, in družinskega dela med eh, spoloma, tu je malo napredkov in moški eh, starševski dopust izkoriščajo po celi Evropi le v majhnem obsegu čeprav so razlike med državami članicami. Torej, združljivost je za nas zelene zelo pomembna, spodbujanje žensk na trgu dela in polne zaposlitve žensk. Omenili ste uh, varstvo otrok, to je ključni dejavnik in seveda vprašanje zagotavljanja eksistence v času uh, starševskega dopusta. Torej, mi potrebujemo eh, finančne nadomestila, eh, ki se ocenjujejo na individualni ravni. Predlagali bomo tudi spremembe, naprimer pri vlogi eh, javnega sektorja, potem drugič pomen prepovedi eh, odpovedi delavcev v času izkoriščanja starčovskega dopusta, prepoved diskriminacije, potem vprašanje, kakšne spodbude naj se dajo moškim za to, da bodo bolj izkoriščali starševski dopust. V Avstriji se o tem razpravlja v zadnjih letih, naprimer govorimo o, otrošk, eh, o otroškem eh, dodatku, odvisen od uh, oziroma o, o, o nadomestilu za vzgojo, e, o, o, e, ki bi bil odvisen od predhodne plače. O, e, starševski dopust mora biti fleksibilen, ne sme pa o, biti prisila. Se pravi, starši ne smejo biti dolžni jemati starševski dopust, prostovoljno se morajo odločati za združljivost z eh, polno zaposlitvijo mora biti zagotovljena in zaradi tega je treba zagotoviti celodnevno varstvo otrok. Hvala lepa. Laura Agea, hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Mi smo že pri zadnji razpravi. Eh, povedali, da gre tu za dobro podlago in na tej bomo sodelovali s poročevalko. Sedaj ocenjujemo novosti eh, v Italiji na tem področju. Junija 2015 eh, eh, je bil sprejet zakons, je, je bila sprejeta zakonska odredba 80 in mi to šele analiziramo. Ta direktiva se tu interpretira zelo široko in zaradi tega je prišlo do neke zmede po eni strani, po drugi strani eh, pa eh, lahko na podlagi tega začnemo razmišljati, kako naj stvari dejansko izvajamo. Eh, sedaj pa k našim predlogom sprememb zelo veliko dejavnikov je treba upoštevati, ker igrajo določeno vlogo. Naprimer, vse družine z otroki moramo upoštevati na enak način. Treba je upoštevati stopnjo rojstev v Evropi, spodbujati eh, očetovski dopust po starševskem dopustu morajo ženske imeti možnost, da se vrnejo na svojo, svoje delovno mesto, zaščititi jih je treba pred odpuščanjem. Se pravi, morajo imeti pravico do vrnitve na predhodno delovno mesto. E tudi e, sta, e, očete je treba ustrezno upoštevati. Kako potem eh, bomo ravnali pri mednarodnih posvojitvah. Tudi očetje bi lahko tu pomagali materam. Tu gre za težavne postopke in tudi to možnost je treba upoštevati. Eh, eh, treba je razmišljati o eh, tele delu, o delu doma zato da bolje združimo poklicno življenje z družinskim. To bi bilo zanimivo. In to je tudi izvedljivo na večjih ravneh. In ne bi imelo tako uh, velike učinke na življenjske razmere uh, družine. Eh, ne bi negativno vplivalo na prihodek družine v prvih letih otroka morda bi lahko tudi predvideli posebna nadomestila, posebno zaščito za eh, družine z otroki. To bi bila spodbuda za povišanje eh, natalitete. Eh, danes eh, imamo nizko nataliteto, prihaja do staranja prebivalstva. Za vest trenutno odločitev za starševstvo pa ovirajo socioekonomski pogoji v Evropi. Torej, morda bi lahko imeli nek državljanski dohodek in ta dohodek eh, bi izplačevali tudi v času starševskega dopusta. Torej, to bomo predlagali v obliki predlogov sprememb. Hvala lepa. Je tu kdo od komisije in želi komentirati razpravo na kratko? Izberite sami, kdo bo spregovoril. Prosim, beseda je vaša. Good afternoon. Eh, dober dan. Eh, mi smo hoteli samo povedati, da je za eh, starševski dopust in direktivo komisija sedaj začela preveriti, preverjati situacijo, ugotavlja, prenos v nacionalno zakonodajo in skladnost z eh, direktivo. Pripravlja se tudi eh, preverjanje enakosti spolov. To poročilo eh, bo na voljo na spletni strani komisije. Komisija bo eventualno tudi eh, sprožila postopke zaradi neizvajanja evropske zakonodaje proti državam, ki ne izvajajo zakonodaje na ustrezan način. Prišlo je do umika direktive o porodniškem dopustu in komisija je predlagala opcije eh, za urejanje eh, tega pomembnega področja usklajevanja poklicnega in družinskega eh, življenja družin. Želimo izboljšati pravni in politični okvir, tako da se prilagajamo trgu dela. Eh, vsi starši naj bi se bolje udeleževali trga dela in naj bi bolje delili eh, skrb za družino. Zato potrebujemo različne instrumente zakonodajne in nezakonodajne narave, potrebujemo doslež, dosleden, svežen in moramo preprečiti neželene stranske učinke. S to novo pobudo bomo upoštevali seveda tudi eh, raz, izvajanja različnih direktiv Evropske unije, med drugim tudi eh, direktive o starševskem dopustu. Okrepiti je treba zakonodajni in politični okvir. Novembra je komisija eh, sprožila konsultacije s socialnimi partnerji o možnih usmeritvah. Vključili smo tudi pomembne deležnike. E, eh, naprimer, vključili smo e, eh, MSP-je eh, in e, njihove predstavnike, zaposlene in podobno. E, torej, e, ta konsultacija z zainteresiranimi deležniki še vedno teče. Hvala lepa za to informacijo in Sedaj pa dobi zadnjo besedo še gospa poročevalka. Hvala lepa, hvala lepa vsem poročevalcem v senci za zamisli, ki so jih že napovedali. Upam, da boste to vse zapisali v predlogih za spremembe in potem se bomo potrudili najti eh, kompromise. Hvala lepa kot veste, 14. januar je rok za predloge sprememb obravnava predlogov sprememb 17. 18. februar, sprejem v odboru 16. 17. marec letos. Hvala vam vsem za ta prvi sestanek v novem letu. Naslednji sestanek bo 25. januarja. In mislim, da smo pokazali ambicije. Malo nas je, zunaj je že tema, začeli smo novo polletje, vendar bilo je veliko zanimanja in imeli smo od samega začetka zelo zanimivo razpravo. Hvala lepa in vidimo se k malu.